Guten Tag, wir, ich begrüße Sie zur Sitzung. Dobar dan, pozdravljam vas na sestanku odbora za proračunski nadzor. Danes je ponedeljek. Dnevni red imate. Nimam nobenih predlogov sprememb. Sporočila lahko dobite v Kont News v vseh jeziki, v katerih lahko govorimo in da imamo tudi prenos prek spleta. Poleg tega bi rada upozorila na pogovore Svetovno banko in Združenimi narodi. To bo okrog 17.17.30. Tretja točka na dnevnem redu. Poročevalec Pirinski iz Bolgarije. Gre za letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljufijam. 28. novembra do povdneva je rok za vložitev predlogo spremen. Poročevalec svojima kar besedo, prosim. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Poročilo, ki sem ga pripravil za odbor, ima za glavni cilj to, da izpostavimo količino nepravilnosti kršitev, ki jih je komisija priglasila leta 2013 v svojem poročilu. Poleg kvantitativne dimenzije pa želimo orisati tudi različne tipe nepravilnosti. In seveda želimo opozoriti še na nekaj, na možne ukrepe, ki jih lahko sprejmemo glede na težave, ki smo jih prepoznali. Naj na začetku predsednica omenim, da je komisija za leto 2013 poročilo sporočala o dognanjih za leto 2013, pa tudi v zadnjih petih letih pred letom 2013. Mislim, da moramo na začetku povedati, da imamo intenzifikacijo in znaten porast prizadevanj komisije, da bi vzpostavili politike, prakse, pristope, ki bi ciljali na kar se da visoko zaščito finančnih interesov Evropske unije. To so seveda finančni interesi državljanov Evropske unije. Mislim, da je upravičeno prepoznati in se zahvaliti za te ukrepe komisiji. V poročilo komisije, in to se mi zdi ustrezno ponoviti, so povzeti s tem, da je komisija od leta 2011 oblikovala novo strukturo za nadaljno krepitev finančnih interesov Evropske unije. Mislim, da je to pomemben zaključek, ki ga je potrebno omeniti, zasluži si priznanje, prav tako pa je to spodbuda za nadaljnja prizadevanja v tej smeri. In tega ne omenjam samo zato, da bi o tem govoril, da bi dajal obljube. Ne, vsi vemo, da se državljani vedno bolj sprašujejo natančno, kako se sredstva v njih porabljajo in ali je prihajalo do kakšnih zlorab. In tudi, kakšen je. Yeah naš prispevek kot odbora KONT ne samo postopnim spremembam, temveč tudi k temu, da bi prišli na novo raven ukrepov za zaščito finančnih interesov. Gospa predsednica, mislim, da moram na začetku vse spomniti na dejansko dimenzijo nepravilnosti, ki so bile komisiji sporočene leta 2013. Skupaj je bilo sporočenih 15.779 nepravilnosti, od katerih je bilo 14.170 nepravilnosti, ki ne pomenijo goljofije in ostanek 1609 goljofij, ki so bile prave goljofije ali vsaj sumijo, da so goljofije skupni znesek finančnih izgub zaradi teh kršitev znaša 2 milijardi 140 milijonov evrov, 1,84 milijarde evrov na odhodkovni in ostanek na prihodkovni strani. Spet ta skupna osota 2,14 milijarde evrov, torej 1,84 milijarde evrov je zaradi nepravilnosti, ki niso prevare. 309 milijonov pa zaradi prevar. V svojem poročilu komisija omenja, da je prišlo do drugačnih usmeritev na cilje v tem poročilu sedaj. Si želijo ogledati še prav posebno nepravilnosti, ki so prevare. In spet to je razumljivo zaradi resničnih pomislekov državljanov Evropske unije glede porabe njihovega denarja. Nimo grede, rad bi v oklepaju dodal še nekaj, kar je vključeno v prvi odstavek poročila in to je to, da vsaka država članica prispeva v proračun po enakih pogojih glede skupnih kriterijev. In zato so državljani vseh držav članic soodgovorni za seveda pravilno porabo njihovih sredstev. Moramo pa priznati potrebo, da moramo globlje in bolj podrobno raziskati goljufije. Zato bi si drznil reči, da moramo ravno toliko pomembnosti nameniti tudi nepravilnostim, ki niso goljufije. Več kot desetkrat večjih je, torej veliko jih je in so finančne implikacije in vpliv veliko večji. Prav tako pa je pomembno, da so te nepravilnosti, ki ne pomenijo goljofije, take, da so to pravzaprav prakse, kjer se veliko državno sprašuje, kako se porabljajo sredstva. Podjetja bi sicer rada pravilno, ustrezno porabljala sredstva, vendar pa zaradi tega ali onega razloga tega ne morejo početi, ne počnejo na pravilen in ustrezen način. Kar nekaj rezultatov je v poročilu komisije, ki jih je potrebno omeniti. Na prihodkovni strani imamo 62 odstotno ustrezno porabo tradicionalnih lastnih sredstev. To je najboljši rezultat kar jih je bilo doseženih in to moramo podpreti. Istočasno pa imamo zelo veliko težavo tih otapljanja visoko kakovostnega blaga, ki pomeni zelo velike izgube za prihodke in neposredne izgube za Evropsko unijo in države članice zaradi tih otapljanja nezakonitih cigaret znaša več kot 10 milijard evrov letno. To je poprečje v zadnjih sedmih letih. Torej, imamo težave zelo velikimi količinami odojenih sredstev. In potem imamo sektore, kjer so nepravilnosti precej resne, tukaj gre tako za kmetijstvo, ribištvo, čeprav posebno lani, morda zaradi enkratnih razlogov in potem tudi na področju kohezijske politike. Ne bi želel govoriti preveč podrobno o tem in zapravljal čas odbora, to je tako poročilo komisije, pa tudi v prilogah, tako da tisti, ki vas to zanima, si to lahko ogledate bolj podrobno. To si zasluži svojo pozornost. Potem, torej, to je druga točka nepravilnosti, ki se jih je potrebno lotiti. Vedno več goljufi zaznamo. Obdobju 2007-2013 to zaradi boljših administrativnih ukrepov na strani komisije, več preverb, inšpekcij, seveda o sodelovanju z državami članicami. Tako, sedaj pa težave in ukrepi. Tukaj, gospod predsednica, bi rad izpostavil nekaj, kar se mi zdi pomembno. Saj za me je to ključnega pomena, ključni argument, ki ga želim podati In sicer spodbujati moramo vlogo in funkcijo Unije in komisije še prav posebno, ne samo kot nekoga, ki sankcionira in nadzira, temveč tudi kot inštitucija, ki podpira in omogoča. V večini primerov želijo uporabniki sredstev Evropske unije ta sredstva ustrezno uporabljati. Večina nepravilnosti ni zaradi zločinskih namenov. Zato mislim, da je dožnost vseh institucij, tudi našega parlamenta, da vzpodbujamo ta proaktivni pristop, kar se tiče porabe sredstev Evropske unije. V poročilu se opozarja tudi na težavo različnih načinov poročanja držav članic, kar se obsega in kar se natančnosti tiče. In to pomeni, da je primerljivost podatkov težavna. In potem imamo tudi pomemben predlog, da bi ustvarili neko podatkovno bazo strani komisije za zagotovitev enotnosti in celovitosti informacij glede prekrškovnih postopkov. Ta uporaba podatkovnih bank bi bila dvojna. Najprej bi skušali omejiti nepravilnosti in drugi razlog je tudi pomemben, pa bi bil objektivna ocena ravni težav, ki so povezane s tem po državah članicah. Kot sem že prej omenil v našem odboru, mislim, da imamo neko pristransko splošno oceno, da je ta težava še prav posebej značilna za novejše države članice. Seveda, tukaj obstajajo določene težave, tega ne zanikam, vendar pa ne mislim, da je to v celoti najbolj objektivna ocena izjiv, pred katerimi smo. Morali bi tudi torej podpreti administrativno zmogljivost, usposabljanje, zato da zahtevamo kvalificirano osebe. In tudi torej to, te scheme usposabljanja in tega, da zadržimo usposabljeno osebje v javni upravi kajti vemo, da obstaja tendenca, da visoko izobražene osebe zapušča javni sektor. Potem imamo vprašanja, ki so povezana z merljivostjo prihodkov in virov. To je povezano z objektivno oceno GNI to smo bili vključeni kot odbor in to bomo vključeni še naprej. Gre torej za BND bruto nacionalni dohodek in tukaj bi gotovo lahko vključili še kaj specifične formulacije v besedilo, naprimer kaj, kar je povezano z odstavkom 7. Potem pa imamo cel niz ukrepov, ki uvajo kazensko odgovornost za zaznane in ugotovljene goljufije na ravni EU, tako kar se tiče zakonodaje, pa tudi kar se tiče tožilstva. V poročilu, ki vam ga ponujam, je ta niz težav omenjen na splošno, to moram priznati. Nisem ponavljal prejšnjih besedil in to zato, ker menim, da moramo najprej se osredotočiti na proaktivne ukrepe, istočasno pa poročilo izpostavlja in mislim, da upravičeno, da za te kazenske prakse, da bi jih sankcionirali, da moramo to storiti na zelo dejaven način. Vključiti moramo državljane, družbo, strati moramo pri preglednosti in odgovornosti in nasplošno pri ozračju zavračanja goljufi in prevar na zelo jasen odločen način. In če bo potrebno, moramo potem seveda pomagati z uradi toživstva, in preiskovalnimi organi. Torej, ustrajal bi na preventivni ex ante funkciji in ukrepih. Tukaj bi se rad, gospa predsednica, osredotočil na mnenje, ki je bilo posredovano odboru strani odbora za regionalni razvoj, odbora regij, ki je sprejel mnenje o poročilu, v katerem so podali dve glavni priporočili našem odboru. Najprej, da pozovemo države članice, da naj se izogibajo nepotrebnim zapletom in da naj skušajo racionalizirati prakse tako pri poročanju kot pri boju proti nepravilnosti, pa ne se ga zagoljofija ali ne. Potem drugi niz priporočil pa ima opravka z uvedbo tožilskih uradov, kazenske odgovornosti. To je četrta točka njihova, tega ne bom prebral, da ne bom privačeval čas, ampak vse skupaj podpira to splošno zamisel. In potem, kar se tiče težav in ukrepov, naj omenim urad, ki je bil vzpostavljen in ki bi ga morali odločno podpreti. Gre za Administrativni center za podporo javnim organom pri izgradnji administracije in pri ustrezni uporabi strukturnih in investicijskih, pa tudi kohezijskih skladov. Tukaj je to povezano predvsem z javnimi naročili. Imamo akcijski načrt tega centra, ki je bil pripravljen. Je pa jasno, da je to zelo osnovno telo, osnoven organ, ki morda sedaj skuša pripraviti teren, vsaj tako mislim. Ta center pa mora imeti ambicije, da bo kar se da učinkovit, usmerjen k ukrepom, tako kot so tisti organi, ki se borijo proti goljofijam, kot je naprimer OLAF. In sedaj tretja točka, samo dva odstavka imamo to ima opravka z logo Olafa. Kot vidite, je tu formulacija precej splošno spodbudna. Morda bodo kakšni predlogi s povezani s tema odstavkoma. Gotovo si Olaf tudi zasluži svojo pozornost. Mislim, da je svetovalni odbor že podal nekaj priporočil in videli bomo, kako se bo ta odnos razvijal. Na splošno, gospa predsednica, pa s tem zaključujem, kot ste dejali na začetku, imate možnost podajati predloge sprem do 28. novembra, če se ne motim, in potem bom poskušal pripraviti kompromise, kjer bo to možno in kjer bodo kolegi menili, da je to potrebno in koristno. Hvala lepa. Ja, ja, Hvala lepa. Gospod Pirinski, če bomo dvomili, bo potrebno morda tudi glasovati, kajti nekoliko ste spremenili splošno stališče našega odbora. Gospod Balko, prosim. Madam Gresle, maybe uh, we are wrong because... Hvala lepa, gospa Gresle. Tukaj sem za obnovljive vire, morda je prišlo do napake. Nisem za to tu. A da, seveda, se upravičujem, pravi predsednica kolega Savama je prosil za besedo. Thank you, madam chair. Hvala lepa, predsednica. V imenu ELS bi rad v imenu poslanke Makve, ki je počakal v senci, za to temo predstavil njene misli, ne more biti tukaj, je pa to zelo pomembna tema. Zaradi tega, ker smo imeli drugi krok uh, eh, romunskih predsedniških volitev, ni mogla priti k nam. Hvala lepa, gospod poročevalec. Rad bi predstavil mnenje gospe Makovej glede nekaterih od tem najprej, kar se tiče trenutnega pristopa, glede nepravilnosti, ki so goljofije, glede tega, da suspendiramo plačila. Naša poročavka v senci bi rada izpostavila, da je bilo kot enih 169 nepravilnosti od 15.700, ki so bile prevare, ostanek pa je bilo nepravilnosti, ki niso prevare. In glede teh nepravilnosti, ki niso goljofije, Makovej pozdravlja in podpira osredotočenost komisije na to, da se osredotočamo na goljofije, nepravilnosti, ki so goljofije. Poleg tega bi rada odločno podprla pristop komisije glede prekinitev plačil ali to, da ker je zelo težko potem povrniti sredstva, ki so že bila dana, če se ugotovijo goljufije. Zato je preventiva najboljši ukrep za zaščito davkoplačevalskega denarja. Potem, kar se tiče stopno kaznovanja, ne vse države članice namenja dovolj sredstva za boj proti prevaram. Tako da moramo od samega začetka razumeti, da, kot je komisija poročala v svojem poročilu, nekatere države članice uporabljajo finančne korekcije, ne da bi potem naprej preiskovale kazenske prekrške. Po mnenju naše poročaka Sence je to napak in konec konca to ustvarja spodbude za goljufije. Priporočila Olafa so bila sprejeta strani organov držav članic. Počakal senci pa obžaluje odsotnost podatkov, ki so povezani s topnjo obsodb glede na priporočila Olafa in bo ustrajala pri tej točki, zato da bi hitro sprejeli tudi odločno poročilo v parlamentu. In potem tihotapljenje in program Herkul kot poročevalka za Herkul 3, uredbo Herkul 3, Makovej, namenja veliko pozornosti tihotapljeno in ponaredkom. Tako želi ukrepiti to dimenzijo v poročilu parlamenta, še prav posebno, kar se izvajanja programa tiče. Z izvajanjem nove uredbe OLAF je največji dosežek v boju proti goljofijem bila vzpostavitev AFKOSA, to, je, to so službe za usklajevanje boja proti goljofijam in želi pozvati države članice, da postavijo svoje AFKOSE. Vseeno pa se moramo osredotočiti na to, kako države članice organizirajo svoje AFKOSE. Lahko že vidimo velik razkorak pri različnih modelih, ki se oblikujejo. In potem zadnja točka, kar se tiče preglednosti potrebujemo večjo preglednost, ki bo pomenila večji nadzor za odkrivanje goljufi in schem goljufi. Poročevalka v senci meni, da bi komisija morala vzpostaviti sistem, kjer bi vsi prejemniki sredstva Evropske unije bili objavljeni na isti spletni strani, neodvisno od upravljavca sredstev skladov in kategorij informacij, ki so ponujene strani držav članic. V vsaj enem delovnem jeziku Evropske unije bi to moralo biti možno. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Tudi sama želim spregovoriti na to temo kot nekdo, ki spremlja to temo. Se mi zdi pomembno, da je poročilo komisije za leto 2013, torej to ne poročilo parlamenta, tako, da se žal naših prošenj iz leta 2012 ni zajelo, torej, da bi bolje poročali o nekaterih elementih. V 2013 govori komisija o poročilu parlamenta za leto 2011, ne pa 2012. Morda obstaja kakšen razlog za to, rada bi ga vedela. In potem tam, kjer kritiziramo nekatere stvari pri Olafu, tukaj tudi ni pripomp, to se mi zdi slabo, pa tudi poročilo potem ne omenja nekaterih točk, ki so povezane z Olafom in nekoliko širše, kar se tiče tega, ali lahko zaupamo v statistične podatke, naprimer, to se mi zdi napak, zato bi poročalcu rada povedala, da je točka 28, namreč kar se tiče informacij in vloge Olafa oba pred goljofijami, nekaj, kar se mi zdi nekoliko sporno. Potem zdi se mi, da manjka. kar nekaj stvari, nekaj stvari pa je preveč o tem poročilu. Nekatere stvari so, ki niso združljive z našim delom. 24. točka. Tukaj pozivamo komisijo naj prekinitve ali odložitve uporablja zgolj kot zadnjo možnost za preprečevanje nepravilnosti ne sme biti to zadnja možnost, to mora seveda biti prva možnost, drugače to ni združljivo s tem. Zato si prosim, oglejmo to nekoliko bolj podrobno. Prav tako bi rada upozorila, da se je javljanje goljofije povečalo za 76 odstotkov, to je velikanska številka, to je potrebno analizirati. Ne smemo tega samo lapidarno omeniti. Kaj to pomeni? 76 odstotkov, to ni nič. In potem bi rada, da pripravimo nekatere predloge sprememb, ki bodo se spraševali o teh številkah in se bodo ukvarjali s temi številkami. V časih krize je očitno goljofija postala še lažja ali pa to pomeni, da vse skupaj bolje nadziramo. Torej, potrebno je ugotoviti, kaj tiči za tem. 16. Države članice so različno stroge in imajo različen manevrski prostor, tako je to zapisano. Ta podatkovno bazo že potrebujemo, vendar pa ta različna strogost. Tudi tukaj bi rada vedela, zakaj točno gre. Ali nekateri zamežijo na eno oko, drugi pa sploh ne. Kaj to pomeni? Katera je tista prava pot? s tem, da ne imenujemo več kršiteljev, nismo dosegli nič. Tako imenovani name and shame, torej pokazati s prstom na krivce, je nekaj, kar moramo imeti. Zato 18. odstavka ne bi postila takšne, kot je. Mislim, da je to pomembna točka kjer mora jo vzeti parlament resno. Moramo biti vsaj kar se da dosledni glede zaščite finančnih interesov. Nihče drug ne želi besede, še želi kdo spregovoriti ali morda komisija. Aha, prosim, nisem te videla. Gospod Dion. Well, uh, in, um, it, uh, rapport, uh, is, uh, Hvala lepa, Inge. priporočilo je odlična podlaga. Za Guengel pa imam nekaj pripomp. Pri teh preiskavah in številkah doživimo vedno isto. Ali narašča kriminaliteta ali pa pada. Če narašča, lahko morda ugotovimo, da so tudi preiskave boljše da je to zaradi tega. To je torej nekaj, kar komisija tudi pove v poročilu. Po eni strani pravi, da ima več sredstev, po drugi strani pa imajo tudi boljši nadzor. Vendar pa ne vem točno, kaj to pomeni. Saj bi morali imeti več upogleda v podrobnosti ali je bilo eno ali drugo, kaj torej je točno, ali je večja intenzifikacija preiskav, imamo za to boljše rezultate ali pa je več goljufi. Ne moramo pa kar tako nasplošno navajati številke, potem pa ne vedeti točno, kaj so vzroki za njih. Tukaj moramo biti bolj podrobni. Druga točka. ki pokriva vse, kar se tiče goljofin, to komisija tudi pravi, pravi, da imamo več sredstev in tudi več programov. Ker je več programov, je tudi več tveganja, da bo prišlo do nepravilnosti in goljofi. Kako lahko pri teh programih poskrbimo za racionalnost letih in večjo osredotočenost, ker bo tudi potem nadzor lažji. Nadaljna točka zadeva 20. odstavek. Tukaj bi podal predlog, da bi se skupaj bolj natančno izrazil, kajti ena od težav v boju s korupcijo je, da je poročanje različno. Imeli smo naprimer poročilo komisije komisarke Malmström, kjer je šlo za vse mogoče. Nismo pa šli v podrobnosti. Tudi tukaj bi bilo trebno, potrebno kaj spremeniti. Sicer pa se strinjam, gledajte, kar je predsednica dejala glede Olafa. Tukaj sta ta dva odstavka taka, da jo je potrebno še nekoliko spremeniti. Ne ustreza ta mi povsem. Hvala lepa. Marija Nicio, komisija. Dear Chair, uh, Honourable Members, ladies and gentlemen. Draga predsednica, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Naj vas obvestim, da je direktor Giovanni Kessler zadržan zaradi dolge misije. Margareta Hoffman, direktorica, je tudi na misiji. Sem pa Marija Džuni, namestnica vodja, vodja enote 2.2, ki je odgovorna za pripravo tega poročila skupaj z Andrejo Bodonjem. kolegi iz enote D3, zunanje odnosi med institucionalni odnosi, so tudi tu. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za konstruktiven celovit pregled dejavnosti leta 2014. Olaf ceni podporo parlamenta in podpira spremembe, kar se tiče izvajanja strategije Evropske komisije, spostavitev AFKOSov in uspešen rezultat nekaterih carinskih operacij. Olaf. Meni, da je osnovni odstavek ena v skladu s prejšnjimi poročili parlamenta, kar se tiče povečanja nepravilnosti, tako tisti, ki so korofije in tisti, ki niso, to je negativen element, in zmanjšanje kot pozitivno obvestilo. Vendar pa je dokaz, da je vedno več poročanja dokaz za to, da sistemi v držav članicah delujejo vedno bolje. V zadnjih treh letih, naj vas spomnim, je OLAP, komisija in države članice sprejela kar nekaj pobud, kot je tudi v osnutku poročila zapisano, da se borimo proti goljofijam. Vedno več poročanja in odkrivanja bi morali gledati v tej luči. Naj spregovorim o nekaterih specifičnih točkah, ki so v vašem poročilu. 16. točka, 16. odstavek. Tukaj gre za pripombe glede razlik po državah članica, glede poročanja o nepravilnostih, ki so glofije in tisti, ki to niso. In možnosti, da bi imeli bolj, bolj celovite sisteme poročanja. Naj izpostavim, da taka podatkovna baza že obstaja in nadalje od oktobra imamo novo različico sistema za nadzor nad goljufijami, to je na razpolago državam članicam in tako smo racionalizirali poročanje in analitični postopek. Osemnajsti odstavek. Nesposobnost tega, da komisija ugotovi, ali so majhno število neprenosti in goljofi, ki so jih odkrile nekatere države članice zaradi neučinkovitosti sistema držav članic. Glede na poročilo prejšnjih let je jasno, da komisijo skrbi nično poročanje o goljofijah strani nekaterih držav članic. Potrebno je upoštevati, da je komisija poročilo predstavila, tako da je upoštevala uradne podatke držav članic po sektorjih. Kljub vsemu pa je res, da določene države članice ne poročajo o goljufijah ali pa poročajo zelo malo le teh, še prav posebno, kar se tiče proračuna, ki je povezan z EU. To je občutljivo vprašanje in komisija si bo gledala bolj podrobno prakse teh držav. Komisija želi rešiti to težavo na dvostranski način in je že začela z nekaterimi pobudami. Vprašanje je že bilo omenjeno, ko smo se pogovarjali o kohezijski politiki z Grki. Verjetno se boste spomnili, da je bila Grčija ena od držav članic, poročilo 2012, ki je dobila priporočilo glede neporočanja prev, eh, primeru goljofi. 19. odstavek. Olaf se strinja z zaskrbljenostjo poročevalca in meni, da bi moral evropski tožilec z direktivo o boju proti goljofijam in uporabo kazenskih sankcij, tako imenovana direktiva PIF, biti bolj uporabljena. Naj izpostavim v svojih zaključkih razliko v poročilu komisije 2013 oba, za boj proti goljofijam, za razliko od tistih, ki so bila objavljena pred tem letom. Tukaj imamo najgloblo analizo odkritih goljofij, torej nepravilnosti, ki so goljofije in tudi tistih, ki to niso. In potem imamo priporočila in sklepe v enem samem poglavju. To je sam po sebi pozitiven razvoj, ki vključuje priporočila parlamenta, ki so bila podana v preteklosti. Preden dam besedo tudi kolegom, da odgovorijo na nekatera vprašanja, pa bi še sama rada odgovorila na vprašanje o tem, da se ni spremljalo resolucije Evropskega parlamenta za poročilo 2012. To poročilo zajema leto 2013 in zato ste dobili feedback, feedback iz poročila za leto 2011 poročilo za leto 2014, pa bo seveda komisija podala spremljevalne zaključke, kar se tiče leta 2012. Ta resolucija je bila sprejeta šele aprila, če se prav spomnim. Tukaj se obračamo v smeri kolego in zato to ni v tem poročilu. Kajti, ko smo pisali poročilo, smo bili, smo dosegli že precej, smo bili že v nadaljevanih fazah dela in potem, ko je bila resolucija sprejeta, je osnutek poročila že bil pripravljen. Tako. Sedaj pa dajem besedo kolegi Andreju Bordonijo, če želi pokomentirati vprašanje o podatkih, kar se tiče vprašanja poslanca. Andreja, Hvala, gospa predsednica. Se prevečujem za zamudo, vendar eh, res sem moral točno vedeti, zakaj gre. Torej, kar zadeva zanesljivost statističnih podatkov, ki so objavljeni v poročilu, naj povem, oziroma naj poudarim, da smo imeli zelo dolg proces, ki je potekal več let, zato da bi izboljšali statistične podatke, ki jih dobimo in ki jih tudi objavimo vsako leto v poročilu o zaščiti finančnih interesov. In skušamo z državami, članicami se dogovoriti glede glavnih definicij, glede glavnih eh, konceptov in seveda potrebujemo še nadaljno sklejevanje v prihodnosti, vendar bi povdaril, da je to tudi odvisno od kompleksnih sistemov, katerimi, ki se uporabljajo za upravljanje z evropskimi sredstvi. Naj omenim strukturno upravljanje v dveh glavnih sektorjih, torej tu gre za kmetijstvo in za kohezijski sklad. Vemo, da je decentralizacija realnost. To je bila tudi namerna izbira, saj smo na ta način želeli priti bliže upravičencem eh, tega sklada pri izbiri in izvajanju programov. To je seveda eh, multipliciralo število akterov, ki delujejo na tem področju in posredne in neželene posledice so tudi to, da imamo vedno več praks, tolmačen, pristopov. V preteklih letih smo si res prizadevali eh, za to, da bi imeli na voljo orodja, smernice, usposabljanje in tako naprej, zato da bi zagotovili, da bi odpravili oziroma čim bolj omejili te pomankljivosti. Tudi bilateralno smo se pogovarjali z nekaterimi državami članicami, ki so imeli največ težav s tolmačenjem podatkov, ki so jih dobili. Smo prišli do, do zaključka, da informacije, ki jih objavimo v poročilu, so precej uh, zanesljive. Torej, zlasti, ko gre za nepravilnosti, ki se jih obravnava kot glufije, te res zaznavajo uh, to, kar so odkrili nacionalni organi. In na podlagi teh elementov uh, lahko pridemo do priporočil, ki jih tudi objavimo v poročilu. Torej, če vidimo ničelno poročanje, smo res zaskrbljeni. Kajti, kot so nam povedali nacionalni organi, s katerimi smo stopili v stik, eh, smo ugotovili, da je pravzaprav stopnja nič točno to, kar so zaznali. Torej, nič niso zaznali. In tu bi povdaril, ko gre za domnevne goljufije, da delovanje proti goljufijam eh, nam omogoča podatke, ki so zelo zanesljivi. Seveda so podatki vedno lahko boljši, vendar mm, to so naša dognanja in na tem smo tudi utemeljili naša, naša priporočila. Hvala. Darf ich, darf ich nochmal nachfragen? Zastavim še dodatno vprašanje. Če ste spremenili nomenklaturo statističnih podatkov, mi boste pritrdili, da ne moramo potem verjeti, da so te spremembe v statistiki dovolj za to, ali ste dokaz za to, ali ste dobili več ali manj informacij. Sorry, I, I think we are talking of two different. Mislim, da govorimo tu o dveh različnih poročilih. Vi govorite o poročilu OLAF, jaz pa govorim o poročilu o varovanju finančnih interesov unije. Tu govorimo o informacijah, ki jih dobijo države članice strani nacionalnih organov, ki upravljajo in preverjajo uporabo sredstev informacije, ki jih objavimo, nepravilnosti, o katerih poročamo, glufije, o katerih poročamo, pomenijo, da so postopki bili uh, sprejeti v država članica strani nacionalnih organov, da so se upravni organi uh, in drugi organi pregona uh, lotili konkretnih postopkov in nepravilnosti pa so bile ugotovljene v času nadzora strani inšpekcijskih organov. Zato tudi govorimo tu o zmogljivosti zaznavanja goljufij, o učinkovitosti držav članic na tem področju in na osnovi teh podatkov lahko pridemo do določenih zaključkov. V samem poročilu se to tudi um, omenja, pa tudi v prilogi o statistični oceni nepravilnosti. Torej, omenjamo, da poročilo 2012 e, določa količnik goljufiji. Torej, koliko domnevnih uh, goljufij je, je bilo dejansko potrjenih kot goljufiji, torej koliko ljudi je bilo na koncu spoznanih za krive, da so torej uh, goljufali. Torej, tu ne gre za primere, ki jih obravnava Olaf, temveč gre za postopke, ki se začnejo na pobudo organov držav članic in rezultati se povečujejo tako na področju kmetijske politike kot kohezijske politike. V poročilu PIF v odstavku 2.2.1 boste videli, oziroma 2.2.2 imate dva podostavka 1 in 2 v nacionalni kohezijski politiki. In tam vidite količnik uh, odkritih primerov in pri kmetijskih um, skladih je to 2 odstotka, pri kohezijskih pa 11 odstotkov. Torej tu gre za odstotek vseh nepravilnostih ki so države članice zaznale kot goljufive in ki so se kasneje tudi kas, eh, izkazale kot goljufi, goljufive strani pristojnih organov upam, da sem s tem razjasnil eh, vaše, vaše pomisleke glede statistik. Hvala lepa. Še kdo? Komisija? Glede za poslovanje in regionalne zadeve. Ti so nam povedali svoje pomisleke glede odstavka 24 zaradi prekinitev in suspendiranja plačil ugotovili so, da to ne ustreza temu, kar želita zahteva parlament. Še kdo strani komisije? Ne. Potem, potem dobi besedo še enkrat poročevalec. Prosim. Hvala, gospa predsednica, in hvala vsem, ki ste se oglasili, ki ste sodelovali v tej razpravi kar zadeva stališče eh, gospe Makovej, ki so ga posodovali naši kolegi, naj povem, da točka 19 odraža pomisleke gospe Makovej in drugih, da določene države članice ne preizkujajo goljufij, temveč spremljajo le popravne ukrepe. in mislim, da je torej ta točka vključena v poročilo. Kar zadeva stavek 20, glede transparentnosti, ki je ključni dejavnik, tu se popolnoma strinjam in menim, da je to tudi jasno zapisano v poročilu. tudi glede tega se strinjava z gospo uh, Makovej, glede tega, kar je dejala. Glede določenih, zdaj ima drugačno mnenje, ali morda se lahko uh, v to poglobiva, ko bo čas za vložitev predlogov sprememb in bomo lahko to poročila. Potem, gospod predsedujoča, kar zadeva vaša stališča glede zanesljivosti statistik, tu smo že slišali odgovor in upam, da je ta odgovor eh, odgovoril na vaše vprašanje glede statističnih podatkov. Morda da, morda ne, kajti kot veste, vedno obstajajo pomisleki glede tega, ali so, ali so prišla res dovolj dobra, ali se res dovolj dobro poroča o situaciji, ali dejansko vemo, koliko je goljufi. Zato bi predlagal, da smo še naprej zaskrbljeni glede tega in da si še naprej prizadevamo za, za boljše poročanje. Potem glede razkrivanja in osramotitve. Tu ne gre za vprašanje diplomacije, temveč objektivnosti. Gotovo se strinjate da praksa razkrivanja in osamotitve, če ni uh, upravičena, bi lahko imela nasproten učinek od tega, kar si želimo doseči. Potem glede različnih stopen, glede povečanj goljufivih praks, eh, lahko rečem, da se strinjam da moramo biti pozorni na te trende in v osnutku poročila mislim, da sem eh, odrazil to stališče, morda tega nisem dovolj jasno povedal vodma, vendar to je zapisano v samem eh, poročilu. Torej, ve se, katere tendence je treba spodbujati in katere tendence, tendence treba omejiti. Naš kolega iz GUE je tudi sodeloval v razpravi in je poudaril, če sem prav razumel, eh, da potrebujemo več nadzorov, strožje izvajanje pravil, da potrebujemo boljše programe. No, glede tega ni dvoma. To je usmeritev, ki mislim, da moramo vsi podpreti potem morda eh, osnovna razlika glede tega, kaj naj bi bilo res zaskrbljujoče, kaj treba povečati. Eh, in sicer, da bi se lotili negoljufivih nepravilnosti in da bi izboljšali Eh, preventivno ukrepanje. Torej, da se ne zauzemamo le za sankcioniranje in prekinitev plačil. Imam poročilo um, oddelka D glede tega, kako nacionalna pravila nepotrebno otežujejo postopke in s tem tudi povečujejo tveganje za napake. To je zelo zanimivo poročilo in opozarja na to, da lahko pridemo v situacijo, ki imamo preveč pravil, eh, preveč predpisov onkraj tega, kar zahtevajo direktive in drugi pravni eh, teksti, ki jih je spela Evropska unija. Zato bi rad pozval kolege in tudi vas, gospa predsednica, da ste pozorni tudi na to in pozovete komisijo in države članice naj resno obravnavajo ta, te teme, tudi eh, sankcioniranje glufi, saj vse to lahko uh, eh, Evropske unije institucije um, postavil slabo luč uh, pred državljani, ki se mi zdi, da bi sicer želeli delati prav, vendar se mi zdi, da ne vejo kako. Zato bi pozval vas in kolege, uh, da tega ne jemljate kot mehek pristop glede goljufi. Ne, zauzemam se akutnosti težav in tega, da moramo te težave odpraviti, da se moramo tega resno lotiti, vendar to ne sme biti edini način za zaščito finančnih interesov EU. Govorili ste o preteklih uh, izkušnjah, gospa predsednica, in s tem tudi zaključil. O tem, o tej temi sem se pogovarjal z ljudmi, ki uh, so pred 20 leti se že obravnavali, obravnavali te teme in uh, njihov vtis je bil, da obstajata dve težave, ki jih je treba odpraviti. Prvič goljofija, kraje in uh, druga stvar pa je finančno upravljanje, primerno finančno upravljanje skladi. Torej, pozivam vas, da se morda lotimo zadeve na samem začetku te teme. Hvala. Um, torej, želela bi izpostaviti dvoje. Prvič, kolega Pirinski, to, kar počne naš odbor, je, da seveda moramo biti odločni v boju proti goljufijam. Nepravilnosti, ki so povezane z goljofijo, so pač take, ni pa nujno, da je to povezano z goljofijo, to potem preiščemo. Zato je pomembno preiskovati tudi nepremičnosti, ki niso povezane z goljofijo. Vprašanje glede 18. odstavka ne želim, da se napak razumeva. Zapisano je, da je protiproduktivna praksa razkrivanja in osamotitve nekaj, čemu se moramo izogniti. To je novo Nisem vedela, da to obstaja. Razen, da seveda imenujemo države članice po imenu. To zdaj pomeni, da jih ne bomo več smeli imenovati, da ne bomo smeli s prstom kazati na njih in seveda, če nekdo ne poda nobenih primerov goljufi, potem je vprašanje, ali resnično ni nič za prijaviti, za sporočiti ali pa sistem ne deluje. Potem je potrebno seveda tudi poprašati, morda pa niste želeli videti in morate bolj podrobno pogledati. Če kdo nič ne sporoči, potem se lahko strinjam z mnenjem komisije in OLAF-a, da moramo zastaviti še nekaj dodatnih vprašanj. Nimamo pa torej kakršnega sistema razkrivanja in osramotitve. Samo države imenujemo z imenom. Mi lahko to bolj podrobno razložite? To je bilo vprašanje za me, potem bom nekratko odgovoril. Recimo država kot je Bulgarija ima veliko poročil in če to potem sodimo kot razlog za to, da rečemo, da ta država uh, je lahko predmet kritike, medtem ko neka druga država, ki ima nič poročil, vendar ne vemo, ali je to zato, ker tam ni goljufi, ali začela drugega, potem bi ta država bila predmet po pohvale. In gotovo se strinjate, da to ni pravi način. Hvala lepa za razlago. Sedaj pa naslednja točka gre za poročilo, posebno poročilo številka 6.2014, podpora iz skladov kohezijske politike za proizvodnje energije iz obnovljivih virov, ali je dosegla dobre rezultate. Uh, pristojni član Evropskega računskega sodišča je Ladislav Bajko. Prosim, beseda je vaša. Dobrodošli pri nas. Uh, hvala. Hvala za to priložnost, da predstavimo svoje revizije. In hvala tudi pričevalcu gospodu Pohaju. Uh, Spoštovani člani odbora za proračunski nadzor, veselim me, da vam lahko danes predstavim v imenu Evropskega računskega sodišča posebno poročilo 6.2014 o podpori iz skladov kohezijske politike za proizvodnje energije iz zanimljivih verov ali dosegla dobre rezultate. In pripričana sem, da bo poročevalec eh, gospod Pohe pripravil zanimivo poročilo, zlasti ker je tudi član odbora ITRE, torej odbora za industrijo, raziskave in energijo. In tu imamo vprašanje, ali sta eh, dva največja vera eh, sredstev za spodbujanje obnuljivih virov energije dosegla dobre rezultate. Leta 2007 je svet sprejel strategijo za energijo in podnebje in je tudi takrat sprejel zavezujoče 20-stotne deleže energije zvonljih verov za leto 2020. In kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj eh, sklad sta skupaj temu namenila 4,7 milijarde evrov v obdobju 2007-2013. In svet je sprejel kver za energije in podnebne spremembe leta 2013 in takrat je bil eh, sprejet cilj 27 odstotkov za delež energije iz obnovljivih verov. Ta cilj bo zavezujoč na ravni EU. Energija iz zemljih verov energije prihaja iz različnih eh, verov, vetra, sonca, eh, vode in tako naprej. In to vrstna energija je zelo pomembna za varnost eh, oskrbe z energijo v EU. S tem se tudi zmanjša odvisnost od fosilnih goriv in zmanjša se tudi emisije toplogrednih plinov. Vedno več pa je tudi eh, pritiska na evropske proračune in zato je treba spodbujati eh, uporabo obnovljivih eh, verov energije. S tem se tudi spodbujajo nova delovna mesta in se povečuje energetska konkurenčnost Evropske unije. Evropsko računsko sodišče. Eh, proučuje uporabo evropskih sestov in zato je tudi obravnavalo stroškovno učinkovitost eh, sredstev, ki so bila pravljena na tem področju. In v pričujočem poročilu, ki smo ga eh, objavili julija, eh, smo obravnavali torej to temo. In zakaj smo pripravili to poročilo. Želeli smo ugotoviti, kakšni so rezultati porabe sredstev. Uh, računsko sodišče si je ogledalo, kako so se uporabljala sredstva in ali smo dosegli cilje glede proizvodne energije. Poleg tega smo tudi proučili, če so projekti bili takšni, da so dosegali cilje EU 2020. Zanimalo nas je. Eh, eh, stroškovno učinkovitost rezultatov. Ta koncept je jasno zapisan v odstavku 27 našega poročila in v opombi pod črto številka 25. Uporabljali smo običajne revizijske standarde za revizije. Torej obravnavali smo torej rezultate najvišje ravni učinkovitosti alternativnih verov energije. Računsko sodišče je prišlo do naslednjih zaključkov. Prvič. 24 projektov je uh, doseglo načrtovane rezultate in se jih je lahko izvajalo v času uh, sprejetja. Ni prišlo do zamud pri izvajanju projektov. In tudi ti objekti so postali operativni in ni prišlo kakšnih tveganj glede tehnične uh, eh, zdržnosti teh projektov. Druga gotovitev obstajajo težave glede tega, kako vključiti energijo obnovljivih verov energije v omrežja. To je glavna ovira pri eh, pridobivanju energije iz obnovljivih verov energije. Potem tretjič. Nismo imeli vedno uh, potrebne uh, učinkovitosti in pravičnosti in niso bili vedno izbrani najbolj stroškovno učinkoviti projekti. In rezultati so pokazali, da določeni projekti niso bili stroškovno učinkoviti. Potem cilji glede doseganja eh, proizvodnje energije so bili doseženi v 8 od 24 projektov. Eh, le v 13 projektih smo imeli na voljo neki indikatorji glede uh, eh, proizvodne energije. Potem petič. Uh, smotrnost porabe denarja je bila omejena glede tega, da bi z njimi lahko dosegli uh, cilje strategije EU 2020. Operativni programi, ki jih pripravljajo nacionalni organi, niso uh, vključevali mm, komentarje glede, kako bi lahko uh, eh, proizvodnja na ta način dosegla cilje EU 2020. Uh, ni bilo dovolj študij glede uh, dobičkonosnosti teh uh, projektov. Poleg tega se ni obravnavalo, kateri, katere tehnologije bile najboljše rešitve za uh, za, za pridobivanje energije na ta način. Potem smo gotovili, da je prišlo le do omejene evropske dodane vrednosti. In zdi se, da bi lahko dosegli enako tudi, če bi imeli le nacionalne projekte. Mislim, da mora evropski denar uh, spodbujati tiste projekte, ki sicer ne bi imeli dovolj sredstev uh, Eh, na voljo. Potem eh, sofinanciranje je bilo eh, v določenih primerjih previsoko in s tem bi lahko prišli do situacije, ko bi Evropski narod financiral nekaj, kar bi financirali zasebni ali nacionalni uh, veri financiranja. Torej, za določene veternice so bila evropska uh, sredstva pravzaprav neke vrste vaba za financiranje strani tretjih strani. In evropska sredstva so zlasti uh, pridobila uh, kak, nove akterje in izboljšala kakovost projektov. Torej, na nek način so bile evropska sredstva katalizator za pridobivanje drugih eh, sredstev. In računsko sodišče je ugotovilo, da evropska sredstva so imela neomejeno vlogo pri doseganju energije iz obnovljivih verov v skladu z strategijo EU 2020. Torej, pri večini projektov torej, eh, ni bilo nekih zamud, je pa prišlo določenih pomankljivosti pri izvajanju projektov, zlasti, ko gre za indikatorje eh, eh, zmogljivosti. In ti indikatorji so pravzaprav najpomembnejši. O tem smo se povedali tudi pred dvema tednoma, ko smo obravnavali naše letno poročilo. Potem merljivost rezultatov je še ena pomankljivost, še ena šibkost, eh, ki zadeva tudi postopek selekcije. Pri približno dveh tretjinah revidiranih projektov smo ugotovili, da stroškovna učinkovitost ni bila temeljno načelo pri uh, načrtovanju teh projektov. V, za obdobje 2014-2020 imamo dve vrsti priporočili. Ena so za Evropsko komisijo, eh, druga so pa za države članice. Prvič, komisija bi morala eh, s pomočjo svojih smernic za izbero Eh, projektov, spodbujala načelo strokovne učinkovitosti, tako da se izognemo mrtvam, mrtvim izgubam in torej mora, mora se zazemati za optimalni prispevek evropskih sredstev k ciljem EU 2020. Evropska komisija mora zagotoviti regulativni okvir za uh, obnovljive vere energije. Poleg tega pa mora tudi pročiti, kako bolje vključiti energijo, ki jo pridobimo iz obnovljivih verov energije v omrežja. In potem še pripričila za države članice. Države članice bi morale bolje izvajati usmeritve komisije in bi morali bolje se držati načela stroškovne učinkovitosti mora bi spodbujati evropsko dodano vrednost za pravne sredstva in spodbujati izvajanje in nadzor. Uh, gospa Gresle, gospod Pohle, spoštovani poslanci, hvala lepa za vašo pozornost. Vielen Dank, Herr Balko, für die Präsentation dieses Berichtes. Hvala lepa, gospod Balko, za predstavitev tega poročila. Gospod Poronkis, poročevalec, upam, da sem pravilno odgovorila vaše ime. Beseda je vaša. Dobrý den. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegy. Hvala lepa, dobar dan. Hvala za besedo, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi, gospod Balko. Naj na hitro povzamem to poročilo pred odborom. Najprej hvala računskemu sodišču za to poročilo, ki bo prav gotovo zelo koristno za komisijo in za parlament in ki potrjuje, da so tehnologije obnovljivih verov energije zadovoljivi in to je tudi v tem poročilu jasno zapisano. 24 projektov v 25 državah članicah je bilo dobro pripravljenih, ko je prišlo do odločitev o financiranju so bile te odločitve sprejete soglasno, ni prišlo do nobenih eh, večjih zamud in projekti so se odvijali kot načrtovano. Ena tretjina teh projektov je uh, pokazala, da je prišlo do določenih eh, nepravilnosti, da indikatori niso bili pravilni oziroma nejasni. Naj se osredotočim samo na nekaj eh, teh eh, vidikov iz poročila. Mislim, da je stroškovna učinkovitost ključnega pomena pri kohezijskih politikah in vprašanje financiranja skozi eh, s pomočjo kohezijskih eh, skladov. Eh, to se vedno ni dogajalo na primeren način. Države članice morajo zagotoviti, da obstaja tudi primerna zmogljivost za uporabo te vrste elektrike. Naprimer, pogosto je prišlo prav do teh težav in na to je upozorilo tudi računsko sodišče. Komisija si prizadeva za vzpostavitev ustreznega okvirja za financiranje eh, obnovljivih virov energije in to je tudi eden izmed, eh, ena izmed točk, ki jo je računsko sodišče poudarilo. Komisija bi morala biti veliko bolj prožna in hitrejša pri odzivanju na specifične potrebe, naprimer priprave operativne eh, programe, to je nekaj, kar še vedno eh, manjka in eh, tudi to je poročilo povdarilo. Sedaj pa se veselim vaših vprašanj in komentarjev. Gospod Volge. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu in eh, računskemu sodišču za to poročilo. Moje vprašanje je naslovljeno na sodišče občutek imamo, da poročilo vsebuje nekaj torej, dobrih vidikov in nekaj slabih, da je prišlo do določenih uspehov, ki so bili zabeleženi, večina projektov je bila uresničenih, ni prišlo do eh, velikih presežkov pri stroških oziroma zamud, ampak na negativni strani pa se je izkazalo, da projekti, ki so bili financirali, niso nujno ustvarili ustrezne dodane vrednosti. Ves čas, eh, vsaj tedni, govorimo o tem, kako pomembno je osredotočanje na učinkovitost, eh, na vrednost teh projektov in na hitro ste omenili to, da ne najdemo prav eh, veliko v teh poročilih o pozitivnih učinkih na primer na ustvarjanje delovnih mest eh, in podobno. Torej sprašujemo se, eh, zakaj je to koristno. Torej zanima me, če lahko morda malce več poveste o tem, torej tudi izven okvirov samega poročila. Torej morda nam lahko poveste, kaj bi bilo koristno oziroma eh, kaj, na kaj se lahko obrnemo v prihodnosti. Mislim, da je to koristno dober primer eh, tega poročila, ampak morda bi se morali bolj osredotočiti na rezultate in na učinkovitost. Kolegin Labajevo, Martina. Děkuji, paní předsedkyně. Gospa Martina Labajo. Nemůžu. Ja Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imam zelo osebno pripombo, če dovolite. Danes eh, je v moji državi državni praznik in moram vas spomniti na 25. Eh, obletnico žametne revolucije v Češki republiki in eh, tako poročevalec kot član sodišča sta bila eh, del teh dogodkov leta 1989. Prosim, ne pozabimo tega dneva, torej to je bila moja osebna pripomba, kar pa se tiče obnovljivih virov energije, je pa to zelo zanimiva tema. Želela bi se zahvaliti gospodu Poharju za to poročilo, ki mi je zelo všeč. Ta tema je zelo primerna tema, Eh, zlasti v tem obdobju, torej ko 2007-2013, ko je bila ta kohezijska politika pripravljena, torej zakaj tu ni podnebnih eh, sprememb, ki bi eh, se odražali v teh projektih in v, te, v tem poročilu. Morda bo to bolj relevantno za prihodnjo prihodne obdobje. Ima pa vprašanje za računsko sodišče, ali lahko ocenimo, katere metode, podporne metode so bile najbolj učinkovite. Drugo vprašanje pa je naslednje. V kolikšni meri je bila ta podpora povezana z instrumenti kohezijske politike in pa nacionalno politiko in če je bil ta odnos koristen? Balko, bite. Gospod Balko. Uh, before... Hvala lepa. Preden odgovorim gospodu Vobenu, bi eh, se najprej sam nemški. Zahvalil poslancema. Vesel sem, da je poročevalec v odboru izpostavil to, kar smo v svojem poročilo tudi izpostavili, torej stroškovna učinkovitost. To je samo po sebi umevno in to je rdeča nit v našem poročilu. Uh, Glede vašega vprašanja pa mi dovolite naslednje. Torej, strinjam se s tem, kar ste povedali v zvezi z eh, mešanimi občutki v zvezi s tem poročilom. Nam se zdi, da bi vas rad opozoril eh, na odstavek 1 in odstavek 2 v vodu, kjer je jasno opisano in zlasti bi vas eh, tudi upozoril na odstavke 48 in 54. Tu vidimo, da je to neizogibno. To so izjave, ki so jasne, konkretne in tu je zapisano o tem, eh, kakšna je tu dodana vrednost, eh, kakšne so šibkosti pri uresničevanju, o dejstvu, da energetske, eh, energetski cili niso bili doseženi in tako dalje. Nam se zdi, da je to poročilo zelo pošteno zapisano in vidimo tudi v naših prilogah, zelo zanimiva dejstva. In zlasti, kot sem omenil, v odstavkih 48 in 54 lahko se obrnemo na odgovore komisije in videli bomo, da na primer odgovor komisije na ta dva odstavka oseminštirideset in štiriinpetdeset je zelo jasen odgovor na naša opažanja želel bi omeniti tudi gospoda Bongarca, ki je bil uh, vodja skupine in ki je bil odgovoren za ta pregled, če smem, gospa predsedujoča. Gospod Bogarc. Hvala lepa. Lahko morda samo še nekaj dodam k temu, kar je gospod Balko povedal. In sicer se bom odzval uh, tudi na obe vprašanji gospe Tiljahove in gospoda Vorna. Uh, ni bil del naše metodologije, da bi ocenjevali, v kolikšni meri so bili e, širši cilji kohezijske politike, kot so ustvarjanje novih me, delovnih mest, e, zaposlovanje, rast in tako dalje. V kolikšni meri e, so ukrepi Eh, RES eh, podpirali te politike, ampak eh, pri, za nas je bilo ključnega pomena naslednje, torej v kolikšni meri so politični cilji Evropske unije zlasti tarča 2020 za obnovljive vire energije, torej v kolikšni meri je bilo to stroškovno učinkovito, v kolikšni meri eh, so najboljši možni ukrepi eh, podprli te politike zato, da bi bil davkoplačevalski denar najbolj učinkovito uložen v te energije. Kar pa se tiče ustvarjanja delovnih mest, lahko rečemo, da po definiciji to vrstni investicijski programi ustvarjajo delovna mesta in tudi vodijo v določeno raven socialne in gospodarske kohezije. Kar smo mi želeli videti, pa je bilo naslednje, v kolikšni meri eh, ti cili eh, za energetske vere, obnovljive vere energije Evropske unije, kolikšni meri eh, te projekte podpira denar davkoplačevalcev. In redko smo bili soočeni s projekti, ki bi imeli težave, naprimer z eh, načrtovanjem in z uresničevanjem in tako dalje. Ampak pri načrtovanju, pa tudi skozi celotno obdobje do uresničevanja, pa smo opazili, da niso bili ti projekti najbolj stroškovno učinkovito vedno izpeljani. Torej, to je bilo glavno vprašanje tega eh, pregleda. Torej, naš cilj ni bil uh, Eh, videti, določiti, koliko eh, novih delovnih mest je bilo ustvarjeno s temi ukrepi ali v kolikšni meri je bila rast podvojen. Ne, eh, šlo je za nekaj drugega. Predsednik komisije gospod Baroso se je obrnil na države članice in je tudi prosil v odnosu do tega finančnega obdobja 2014-2020, da države naredijo več in to smo tudi zapisali v tem poročilu in kasneje smo izvedeli, da so te številke sedaj še više, kot smo mislili, se pravi za obdobje 2014 in do 2020 se bodo sredstva za obnovljive vire energije početverila torej sedaj je treba pogledati v kolikšni meri imamo uh, usklajenost med uh, porabo davkoplačevalskega denarja in pa uh, uresničevanjem ciljem 2014-2020. Prav tako pa je treba pogledati tudi v kolikšni meri uh, so to podpirale tudi nacionalne scheme. Gledali smo pet držav, torej Finska, Malta, Avstrija, Wales eh, v Združenem kraljestvu in pogledali smo si, v kolikšni meri eh, so nacionalne scheme tudi pripomogle k tem investicijskim projektom, v kolikšni meri Eh, so lahko zasebni investitorji eh, lahko izpeljali eh, te naložbe brez davkoplačevalskega denarja. Sedaj pa ste nas vprašali, torej, kaj so le najboljše podporne metode. To je zelo težko, to je zelo kompleksno. V vseh teh petih držav članicah smo seveda našli nacionalne podporne scheme, naprimer različne spodboj, različni spodbojevalni ukrepi na področju davkov, različni, um, različne um, oblike financiranja, ampak težko je reči sedaj, eh, v kolikšni meri so te eh, scheme vodile v najboljše rezultate. Naš namen je bilo določiti, ali so te nacionalne scheme na razumen način uh, Eh, tudi ustrezno podprle eh, financiranje iz davkoplačevalskega denarja. Hvala. Hvala. Torej, vsaj naš podpredsednik je iz Walesa je bil zadovoljen s tem poročilom. Gospod Valko, hvala lepa. Želel bi dodati še nekaj v odgovor na vprašanje gospe Labajove sem dobro pohopil. Gospa Labajova, če sem prav razumel, ste spraševali o metodah proizvodnje električne energije, ki je najučinkovitejša. O, o e, vysvetlenje metodi, ktorá metóda... Ktorá metóda... Dobre. Želite vedeti, katera metóda proizvodnje električne energije je najbolj učinkovita? E, Odgovor je v 33. odstavku. Hvala. Generalna direkcija za regionalni razvoj, Skereno in gospod Bonagio, GD Energija. Prosim, še vidva. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Balku, gospodu Bungarcu za opravljeno delo tudi strani komisije za to posebno poročilo, ki se resnično ukvarja z enim ključnih elementov prihodne energetske politike Evropske unije in sicer možnost, da se poveča uporaba obnovljivih virov energije. To je eh, ključno tudi za eh, to, ta odbor in zahvaljujem se tudi gospodu Pohanu za delo, ki je že upravljeno in ki še bo upravljeno na tem področju. V nekaj minutah bi želela samo povedati nekaj eh, splošnih eh, pripomp eh, v zvezi z investicijami v ta sektor v Evropi, torej v obnovljive vire energije. Vemo, da imamo sedaj novo obdobje 2014-2020. Eh, tu smo si prizadevali za bolj osredotočen pristop, to je bilo omenjeno tudi v poročilu in tu smo si prizadevali za eh, minimalno obvezno investicijo v vseh državah članicah. Eh, videli bomo tudi, da bo prišlo do zvišanja naložb v državah članicah. Ne gre zgolj za obnovljive vere energije, temveč tudi za investicije v energetsko učinkovitost, v tako imenovane pametne mreže, eh, v raziskave in razvoj na tem področju in tako dalje. In videti bomo eh, morali tudi kako se bo to izvelo v posameznih državah članicah in kakšne naložbe bomo lahko namenili obnovljivim viram energije. Ampak tu gre za širši fokus, se pravi, še vedno govorimo o ciljih 2014-2020 za podnebne spremembe, pa tudi na eh, cilje 2030. Tudi v tem eh, smislu si je treba pogledati te možne naložbe in v tem smislu je tudi um, časovnica in pa financiranje zelo pomembno za optimalno uporabo tega financiranja. Za nas je zelo pomembno tudi to, da se tega financiranja ne uporablja kot neko nadomestilo zasebnemu financiranju. Ne pričakujemo, da bo zasebni sektor tisti, ki bo največ investicij namenil eh, v tem eh, sektorju in eh, tu gre za zgolj dodatno financiranje temu zasebnemu, zasebnim naložbam, ki bodo tu ključnega pomena. In razprava o eh, širših eh, koristih in uporabi tega financiranja je nekaj, kar nas še čaka. Eh, komisija dela tu skladno z večjimi priporočili, ki jih najdemo tudi v tem poročilu. Ne bom šla v podrobnosti. Komisija je že odgovorila na vprašanje, torej, ki jih najdemo tudi na koncu tega poročila. Želela bi spregovoriti samo nekaj še o stroškovni učinkovitosti, kajti to je bila tudi nekakšna srč teh razprav. Torej tu imamo e, širše koristi, ki jih je treba upoštevati. E, kohezijska politika ima širše cilje, imamo torej gospodarske, socialne in pa teritorijalne e, kohezijske ukrepe, ki so tudi omenjeni v pogodbah. Gre za zmanjševanje razhajanj vrzeli in eh, tu govorimo o torej, širših eh, ciljih, ki jim sledimo. Ko si pogledamo eh, sam koncept stroškovne učinkovitosti, vidimo, da gre tu za opredelitev, ki je sveda ožja in tudi metodologija in namen tega poročila je ože zastavljen, ampak eh, po našem mnenju eh, še vedno eh, širši cilji ostajajo, govorimo torej o socialni koheziji, o teritorijalni koheziji, o stvarjanju delovnih mest in tako dalje. Ampak to je bilo tudi že omenjeno v delovnem dokumentu poročevalca za ta odbor, torej to stroškovno učinkovitost lahko uh, ocenjujemo na različne načine in če si pogledamo naprimer cilje dekarbonizacije do 2030-2050, eh, tu seveda lahko potencialno delamo z različnimi uh, koncepti. Če gledamo bolj dolgoročno, potem se treba osredotočiti na raziskave in razvoj, ki so potrebne. Uh, in eh, tu se zopet lahko vprašamo, kako se lahko eh, to javno financiranje, javne naložbe najbolje uporabljajo v skupaj z zasebnimi naložbami. komisija je se uradno odzvala na to poročilo in mislim da je splošno načelo učinkovitosti kot eh, ga eh, najdemo eh, v zadevnih uredbah tudi jasno govori o pomenu teh eh, rezultatov, ki jih je treba doseči, ciljev, ki smo se jih zastavili in v tem smislu je verjetno bolj koristno razmišljati v to smer kot eh, v tej oske perspektivi stroškovne učinkovitosti. Torej, eh, če zaključim, ko bomo imeli na začetku prihodnega leta nove programe, bo zelo pomembno tudi, da bomo dosegli ustrezno eh, uresničevanje, da bomo imeli kakovostne programe, kakovostne naložbe in eh, tudi delo v tem odboru kaže na to, da verjetno potrebujemo tudi eh, usmeritve komisije na tem področju v uradnem odgovoru na to poročilo. Eh, lahko rečem tudi to, da smo eh, lani tudi objavili smernice eh, v zvezi z obnovljivimi viri energije in pa podpornimi schemami in pa tudi um, smernicami, ki um, govorijo o tem, kako izboljšati učinkovitost teh podpornih schem. Uh, ampak na splošno gre za eh, boljše izvrševanje teh eh, programov, za eh, gradno zmogljivosti in tudi v tem smislu lahko ponudimo še boljše smernice. In ne nazadnje, v tem novem programskem obdobju bomo poleg pomembnih nalož potrebovali še tudi izmenjave izkušenj med državami članicami, med regijami in tu mislim, da to eh, poročilo eh, lahko tudi zelo veliko prispeva k eh, izboljšanju investicij na tem področju. Hvala. Also, ich habe ja nichts dagegen, dass hier. Torej, nič nimam proti, da imamo še veliko opraviti. Vendar pa sem žalosten, da morajo za to plačevati davkoplačevalci. Poročilo je precej jasno opozorilo da niti stroškovno najbolj očinkoviti projekti, niti najbolj smiselni niso bili izvedeni, da ni vse skupaj smiselno, da je bilo financiranje dodeljeno poljubno. In tukaj mislim, da je odgovor nekoliko šibak. GD energija, prosim. Hvala lepa. Nimam veliko za dodati k tem, kar so povedali že kolegi. Uh, morda samo še nekaj specifičnih točk v zvezi z odgovorom v, na to, kar smo že vključili v. In sicer se to eh, navezuje ne neposredno na samo upravljanje projekta, temveč na vprašanje pametnih mrež vemo, da gre tu za eh, zakonodajno obveznost zagotavljanja dostopa do mreže in države članice morajo eh, zadevno direktivo tudi ustrezno uresničevati. Kar se tiče poročila o napredku na področju obnovljivih virov energije, tu najdemo analizo, ki je tako tehnične narave eh, kot tudi Eh, najdemo tudi oceno ravni uresničevanja. Ampak torej v zvezi s to mrežo bi želel samo še podariti, kako pomembno je. Darf ich die Frage nochmal aufgreifen des Rechnungshofs, der die Mittel. Wir haben torej, Štirikrat več sredstev imamo pred sabo. Kateri so poduki konkretni za trenutno finančno obdobje 2014-2020? katera zakonodaja se bo spremenila, prilagodila na dognanja. Kaj se bo sedaj zgodilo? Lahko še enkrat prosim, da poveste kaj o tem. Uh, ja, torej. Um, kar se tiče teh eh, obveznih dodatkov po novi zakonodaji, torej eh, tu gre za podvojena sredstva, ne za početverena sredstva, kajti tu ne gre zgolj za um, za uh, obnovljive vire energije, temveč tudi za uh, vsa druga področja, ki se na to navezujejo. In kaj se sedaj dogaja, je to, da smo vzpostavili partnerske sporazume z vsemi državami članicami razen z eno in sedaj razpravljamo o operativnih programih. Uh, eh, 27 teh je že bilo pod, uh, sprejetih, ostalo pa še sledi. Torej, um, ravnotežje med obnovljivimi viri energije in drugimi e, naložbami na tem področju. Torej, to bo tudi temeljilo e, na e, analizi potreb in pa predlogov držav članic. Kaj je sedaj drugačno v primerjavi s prejšnjimi programi, prejšnjimi generacijami, to je bilo že omenjeno. Torej, imamo sedaj um, Eh, torej direktivo o obnovljivih verjih energije, imamo eh, cilje za 2020, za 2030, imamo bolj strateško osnovo sedaj tudi za načrtovanje na tem področju. Torej, rezultati ne bodo nikjer vidni, če lahko povzamem. To se mi zdi osebno zelo žalostno. Poročevalec, prosim še enkrat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 Računske sodišče je bil, da zagotovimo ustrezno porabo sredstev namenjenih obnovljivim virom energije. Ampak v tem ni težava. Težava je eh, pri načrtovanju in pri eh, zakonodajnem okviru. Mislim, da tudi v prihodnosti si moramo prizadevati in podpirati obnovljive vire energije. Eh, to od nas ta politika tudi zahteva. Računsko sodišče Evropske unije nam je ponudilo nekaj eh, dobrih primerov, kako lahko rešimo te težave, ki so se tudi izkazale eh, v tej eh, razpravi. Torej, cilj je res ta, da financiramo najbolj kakovostne projekte, ki lahko tudi pritegnejo zasebne investitore. To je ključno za prihodno obdobje. Hvala lepa. Tako, sedaj prehajamo na naslednjo točko izmenjava mnen z Združenimi narodi in Svetovno banko. Pozdravljam najprej v imenu Združenih narodov gospoda Guaca in Harzeja, potem pa Svetovna banka Inblad, Pavluči, Harper in Goldstein. Začenjamo z Združenimi narodi. Gospod Guaco, prosim. Beseda je vaša. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ime mi je Pierre Arze in sem namestnik direktorja Združenih narodov v Bruslju. In naj se vam najprej zahvalim, gospa predsedojoča, in pa tudi poslancem, da ste nas prijeli v parlamentu, v tem odboru. Torej, pripravili smo predstavitev v treh delih. Najprej bomo govorili bolj nasplošno, o tem bom sam spregovoril, na to bo gospod Guaco bolj natančno govoril o e, sistemu upravljanja, vodenja znotraj e, sistema Združenih narodov in na to bomo na koncu predstavili en konkreten primer UNICEF-a, ki dobro predstavlja celoten sistem. Prav tako vas pozdravljam tudi v imenu našega novega nadzornika. Imamo novega nadzornika zdravnih narodov in sicer gospa Betina Tuci Pacorta, ki je bila pravkar eh, imenovana, ni pa še prevzela funkciji. Veste, da je to zelo odgovorno za naše eh, odnose, eh, kaj ti. E, skupina FAFA, ki je e, naš e, okvir, znotraj katerega sodelujemo, torej ona je tudi kontaktna točka v tem smislu. Vemo, da je uh, da so združeni narodi zelo prisotni v Bruslju, imamo 28 agencij združenih narodov v Bruslju in nedaleč od parlamenta in lahko bi imeli zelo, zelo veliko izmenjav, ki bi jih lahko razvili, izmenjavo informacij in vsaj za nas bi bilo to zelo koristno. Torej, pripravil sem eh, zelo kratko predstavitev, samo eh, deset prosojnic. Torej, na prvi prosojnici vidimo torej, partnerske odnose med Združenimi narodi in Evropsko unijo. Torej, to je partnerstvo, ki že zelo dolgo obstaja, ki je zelo trdno, eh, ki je zasidrano v eh, upravne odnose in ki pokriva praktično cel svet samo na kratko bi vas spomnil še na nekaj številk, ampak predtem bi želel opozoriti še na razlog, zakaj sodelujemo. Leta 2008 smo eh, pripravili oziroma je Evropska komisija pripravila eh, neodvisno poročilo. Združeni narodi tu niso sodelovali. In eh, to poročilo je pokazalo eh, pomembno sodelovanje med dvema inštitucijama. In eh, prvo, kar eh, je pomembno, če tudi ni bilo vključeno v oceno, je naslednje. Oba sistema si delita iste vrednote, imamo isti pacifistični pogled na svet in mislim, da je za sodelovanje med obema institucijama pomembno tudi to, da eh, delamo na zelo um, dober način skupaj. In, um, torej, kakšna so bila dognanja, kakšna je dodana vrednost za Evropsko unijo uh, pri delu z drugimi narodi. Uh, vidimo, da, se, da skupaj delamo v državah, ki so v krizi, v državah, ki so v postkrizni oziroma konfliktni situaciji. In edini partneri, ki Evropski komisiji omogočajo intervencije v teh kontekstih, so združeni narodi. Eh, prav tako eh, je bilo počrtano tudi eh, pomembnost sodelovanja z donatorji, eh, strokovno znanje na določenih področjih, privilegiran dialog z vladami, eh, prisotnost, neutralnost, legitimnost sistema Združenih narodov. Vemo, kako pomembno je to pri vzpostavljanju dejavnosti, ki so z političnega vidika eh, občutljive narave, naprimer pomoč pri volitvah in tako dalje. Eh, in združeni narodi tudi koordinirajo donatorje. Po drugi strani pa tudi združeni narodi uživajo koristi tega sodelovanja z Evropsko unijo. Evropska unija jih eh, podpira torej na politični ravni pri izvajanju našega mandata. Zelo težko bi bilo za združene narode izvajanje tega mandata, če ne bi uživali te podpore Evropske unije. Uh, Evropska unija nam omogoča tudi s pomočjo njenih virov, da imamo dostop do kritičnih finančnih sredstev, ki nam omogočajo veliko pomembnejši vpliv. Sedaj še nekaj številk. Če vam dam neko idejo, kako pomembno je to partnerstvo. Leta 2013 smo imeli milijon 630 tisoč evrov, ki smo jih uporabili torej znotraj sistema, Evropske, Evro, sistema Združenih narodov. Prosite. Torej, prispevek Evropske unije pri dejavnosti sistema Združenih narodov se izvaja praktično samo preko dejavnosti, ki so že vnaprej določene oziroma programi, ki so že vnaprej določeni. Tu gre za namenska sredstva, torej milijon, se upravičujem, milijardo. 630 eh, milijonov za 2013, torej eno milijardo eh, pomoči za razvoj in pa 630 milijonov humanitarne pomoči. Torej, to vidimo tudi na tem grafu in večino eh, povišanja sredstev najdemo na področju humanitarne pomoči. Tu vidite na naslednjem grafu financiranje Evropske unije agencijam zdravnih narodov in tudi tu imamo šest glavnih partnerjev, se pravi UNDP, WFP, UNICEF, FAO in UNHCR. Naslednja prosonica. Tudi to je zanimiva informacija in sicer vidimo, kaj za nekatere entitete Združenih narodov predstavlja prispevek Evropske komisije, torej kakšen uh, Eh, relativen odstotek to predstavlja in vidimo, da gre to od 0,9 eh, odstotkov za ILO do 10,9 eh, oziroma 17,17 odstotkov za UNRVA. Torej, poprečje je približno 6 odstotkov. Tu vidimo na prosojnici deset glavnih držav, torej Eh, v zadnjih letih, ki so prejele eh, sredstva Evropske unije s pomočjo Združenih narodov. In vidimo, da smo dejavni zlasti v državah, ki so v kriznem obdobju ali v postkriznem. No, tu vidimo Sirija, Palestina, Libanon, Zambija, Nigerija in tako dalje če si pogledamo druge države torej zopet vidimo da gre za isti kontekst in to je zelo zelo pomemben vidik jasno je da eh, glavnina odnosov med Evropsko unijo in Združenimi narodi eh, se eh, nahaja v kriznih državah in v postkriznih državah za stabilne države Evropska unija ne vidi dodane vrednosti pri delu z drugimi narodi. In to je bilo vedno tako. Kar pa se tiče sedaj razdelitve po temah, torej na katerih področjih eh, smo dejavni, ne bom šel v podrobnosti, ampak seveda vam bomo to predstavitev tudi posredovali torej imamo 30 odstotkov eh, humanitarne pomoči, na to 22 odstotkov eh, ključnih eh, storitev. Storitev to pomeni, da več kot 50 odstotkov naših dejavnosti predstavljajo dejavnosti, ki so povezani s kriznimi situacijami oziroma s postkriznimi situacijami. In ne nazadnje, imamo še dve, tri prosojnice veste, da imamo upravni uh, okvir, torej FAFA, Financial Administrative Framework Agreement, ki je bil podpisan leta 2003 in ki ureja upravne odnose med obema institucijama. Torej, to je dokument, ki ne govori o tem, kaj delamo skupaj, temveč kako. Ta dokument eh, je bil eh, tudi še spremenjen februarja 2014 zato da smo lahko vključili še eh, nov finančni okvir Evropske unije. In imamo tudi mehanizme, ki nam omogočajo eh, redno obveščanje in izmenjavo informacij v zvezi z težavami pri uresničevanju tega okvirnega sporazuma torej eh, na dveh mestih se zlasti srečujemo. Torej eno je eh, FAFA Working Group, se pravi delovna skupina FAFA, ki se srečuje enkrat letno, torej leto se nismo srečali. V začetku prihodnega leta bo to zopet organizirano, se pravi tu na najvišji ravni Evropske komisije in pa uh, sistema združenih narodov se vodilni torej, uh, srečajo. Na to pa imamo še uh, Eh, en mehanizem, ki mu rečemo Joint Reference Group in eh, tu eh, gre zopet za skupino, kjer se srečujejo zastopniki Združenih narodov in Evropske komisije in kjer se na to razpravlja o strukturnih težavah, ampak bolj specifične narave, ki se tudi ponavljajo v različnih državah. In na to pa imamo še seveda stalni dialog Skupaj smo z Evropsko komisijo tudi pripravili številne smernice in pa vprašanja in odgovore. Torej, to je tudi upravni instrument, ki je zelo prožen in ki omogoča obema institucijama, da skupaj delata. Uh, In še nekaj besed o preglednosti. Vemo, da je to za vas zelo pomembno in tudi za vse razprave, ki smo jih imeli v zadnjih letih. Naj povdarim dva vidika, ki sta zelo pomembna. Torej 2016 in 2008 smo podpisali pomembne dokumente, torej to so Joint Action Plan on Visibility in Joint Visibility Guidelines veste, da sedaj imamo uh, sporazum, torej uh, pogodbeni dogovor, eh, ki ga podpišemo in ki zahteva, da pripravimo načrt dela o preglednosti, o vidnosti in organ zdravnih narodov, ki to podpiše, mora na to eh, tudi poročati o napredku, o uresničevanju. Ostajajo še neke težave, naprimer vemo, da velik del naših odnosov se odvija znotraj teh eh, dejavnosti, kjer imamo veliko donatorjev in zato je včasih težko zagotoviti to transparentnost in to vidnost. Vem, da je tudi preglednost za vas eh, ključnega pomena in naj tu omenim samo po strani, da je bil naš gladni, glavni eh, partner leta 2014 UNDP, ki je na prvem mestu indeksa o transparentnosti. In če si pogledamo statične podatke iz leta 2012, ugotovimo, da smo zelo, zelo veliko vložili v eh, zagotavljanje boljšega dostopa ne samo do naših dokumentov, tudi do notranjih revizijskih poročil in za več kot 80 odstotkov sredstev, ki so na voljo preko Združenih narodov, uh, obstaja tudi dostop za notranjo revizijo znotraj sistema zdravnih narodov. In ne nazadnje, imamo torej zelo uh, trdne odnose, ki obstajajo že dolgo časa med obema institucijama, če tudi morda včasih pride pri nekaterih vprašanjih do razhajanj. mi eh, pogosto razpravljamo tudi o dokumentih, ki jih pripravi ta parlament ali komisija. Torej, eh, naše partnerstvo se odvija v eh, situacijah, ki so zelo specifične narave, gre za krizne situacije ali postkrizne situacije. Komisija se je odločila, da bo, delala, da bo sodelovala s sistemom Združenih narodov in to je še posebej res eh, v situacijah, kjer je eh, jasna dodana vrednost za komisijo pri uresničevanju teh dejavnosti. In mislim, da je treba nadaljevati s tem delom. Treba je obema sistemoma vodenja omogočiti sobivanje. Mi si, eh, smo precej naklonjeni tudi delu na tako imenovanem pillar, pillar exercise mislim, da je nujno, da zagotovimo boljša eh, jamstva Evropski komisiji, da zagotovimo boljši eh, dostop tudi do naših sistemov in da tudi boljše predstavimo delovanje naših sistemov. Eh, moramo bolje Eh, komunicirati in prejiti morda na nek način delovanja, ki bo še bolj podvržen nadzoru in analizi um, inputov in po drugi strani se bo treba še bolj osredotočiti tudi na rezultate naših dejavnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi UNICEF je prosil za besedo. Gospa Diaje, Kori, Videk in Peters, kdo želi besedo? Prosim. No. Thank you, Madam Chair. Uh, Hvala lepa, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Sem iz Združenih narodov, Pedro Guaso, in naslednjih pet minut bom spregovoril o reformah. Od začetka mandata banki Muna 2007 je bil zavezan preobrazbi Združenih narodov. Želijo zagotoviti odgovornost, preglednost in ustrezno vrednost za porabljena sredstva. Kako delujemo, da bi povečali odgovornost in preglednost in da bi imeli revizorski nadzorni sistem, ki lahko preveri, kako so sredstva bila porabljena in kje so bila porabljena. Veliko smo že postorili v leta 2007 in ustvarili smo institucije in podporne organe, ki pomagajo pri nadzor, nadzoru, notranjem nadzoru pri ustrezni porabi sredstev. Najprej v naših vsakodnevnih operacijah se pomikamo proti izvajanju mednarodno sprejemljivih računovodskih standardov. Prej smo imeli svoje, sedaj pa imamo mednarodne računovodske standarde, ki nudijo boljšo podlago za uporabo in bolj jasne razmere za naše uporabnike. Imamo tudi IRP sisteme, avtomatizirane sisteme, ki dovoljujejo, da imamo vse informacije na spletu za vse operacije, ki jih izvajamo po svetu. Prav tako imamo okvire notranjega nadzora in okvire nadziranja tveganja za podjetja in tukaj lahko opravočasno in na pravem kraju se borimo proti goljofijam. Prav tako imamo različne plasti nadzora, in različne plasti odgovornosti in preglednosti. Najprej, prva raven ima upravka z izvajanjem naših projektov. Najprej, z vsakim projektom imamo tudi nadzorne ekipe, ki zagotavljajo, da so sredstva porabljena za to, za kar bi naj bila. Prav tako imamo evalvacijske ekipe, ki zagotavljajo, da so rezultati in učinek ki jih dobimo od izvajanja teh projektov, v skladu s tem, kar pričakujemo, da naj bi bilo doseženo, kar se tiče rezultata in vplivov. Prav tako imamo dva urada v sistemu ZN. Prvi je ombudsman, drugi pa je etični urad, ki dovoljujeta, da se lahko primerih korupcije, goljufije ljudje na njo obrnejo tako prejemniki, dobavitelji, kot tudi drugi ju poznajo in so seveda tudi zaščiteni, če se odločijo za razkrivanje kakšnih podatkov, če postanejo tako imenovani žvižgači. In potem še večji nadzor, tukaj gre za revizorsko raven. Kot se verjetno zavedate, ima vsaka agencija ZN svojo ekipo notranjih revizorjev, ki so neodvisni in poročajo neposredno upravnim organom. Imamo potem tudi zunanje revizorje različnih držav članic Združenih narodov, ki nudijo usluge zunanjih revizorjev. In potem imamo skupno nadzorno enoto, ki je organ nadzora, ki se ukvarja z vsemi temami, ki so povezane z različnimi agencijami in organi ZN. Delo nadzornih, evalvacijskih, zonanih in notranjih revizorjev se koordinira strani neodvisnega odbora revizorjev, ki ga ima vsaka agencija ZN. In tudi vse agencije ZN poročajo ACABQ, ki je revizorski odbor, ki nadzira proračun in izvajanje proračuna vsake od agencij ZN. So vse to delo usklajujejo različna pravna telesa ZN. Lahko imamo izvršni odbor, lahko imamo potem tudi skupščino in vsak organ ima predstavnike različnih držav članic. Kot lahko tukaj vidite, imamo različne ravni. Veliko smo investirali v ustvarjanje institucij in informacij, ki nam dovoljujo, da zmanjšamo tveganje za goljufije in da lahko zagotovimo ustrezno porabo sredstev, da bolje porabimo sredstva, da prejemniki lahko to bolje izkoristijo in da se nič ne izgubi na poti. Zato smo prepričani, da je raven razprave, ki jo moramo imeti v našem partnerstvu, po eni strani se razviti od tega, kar imamo sedaj, ko smo se osredotočali na postopke in preverbe v uradih držav, kjer so projekti izvajani in ocene stebrov, mislim, da moramo v prihodnje to infrastrukturo ki, infrastrukturo, ki smo jo ustvarili, omogočiti, da se premaknemo naprej in da našo razpravo premaknemo na to, da se osredotočamo na uspešnost in vplive projektov, ki jih izvajamo skupaj. In tako skupaj pripravljamo pristop, ki temeli na upravljanju s tveganji, tako lahko opredelimo in prepoznamo tveganja, ki jih vidimo pri izvajanju naših skupnih projektov. Prav tako pa lahko zagotovimo določeno raven tveganja in strpnost, toleranco za tveganje. Še enkrat, gospa predsednica. Zaveza generalnega sekretarja je, da povečamo odgovornost, preglednost in boljšo uporabo sredstev izvajanje vseh teh ukrepov nam kaže in tudi državam članicam ZN, da lahko zaupamo sistemu, ki smo ga vzpostavili. Tako, sedaj pa bo dobila besedo kolegica Fatomata iz UNICEF-a, kajti UNICEF je zelo dober primer, kako vse te stvari delujejo in kako vsi sodelujemo. Hvala lepa, prosim. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama imam zelo kratko predstavitev. Lahko pridemo kar na drugo prosojnico. Tako. Kaj je smisel te prosojnice? Želimo na kratko pokazati, kako UNICEF kot ena od agencij ZN lahko sodeluje s komisijo pri tem, da zagotovimo, da dobro porabljamo sredstva EU za otroke. Poznamo mehanizme pri komisiji, poznamo pomen finančne uredbe in izvajanja lete in moj urad znotraj UNICEF-a, notranja revizija in preiskave, je zavezana v to, da resnično tesno sodelujemo z EU pri tem vprašanju. Naslednja prosojnica. Zelo se osredotočamo na urade po državah. V 128 državah izvajamo naše programe. Večina naših notranjih revizij se osredotoča na urade o državah članicah. 64 odstotkov naših virov gre za to, poleg tega pa namenjamo tudi veliko pomembnosti regionalnim uradom, kajti smo odgovorni tudi za to, da nadziramo kontrolne sisteme znotraj UNICEF-a na ravni držav članic. Prav tako namenjamo veliko pozornosti vzpostavitvi sistemov, po uradih UNICEF-a. Tukaj gre za glavne sedeže običajno. Naslednja prosojnica. Mislim, da je pomembno vedeti in kolega Pedro je to že izpostavil, da so vsi notranji revizorski postopki javno na voljo tudi poročila. Ta poročila so predvsej obsežna običajno imamo v vsakem od poročil mnenje, kako, bi, kako nadzor deluje v določeni državi. Imamo pa tri nize mnen. Običajno najprej o upravljanju, to pomeni struktura urada, osebe in tako dalje. Potem program sam. Tukaj se ogledamo, kako so bila sredstva mobilizirana, kako je bilo vse skupaj načrtovano in ogledamo si naše odnose s partnerji. Vse te stvari pod naslovom program, potem pa imamo še operacije, naprimer javna naročila, to si ogledamo v revizijah, pogledamo si upravljanje zviri in tako dalje. Torej, ko si pogledamo te notranja, ta notranja poročila, lahko komisija dobi veliko opogledal to, kako UNICEF uporablja sredstva, ki jih dobimo od Evropske unije. Seveda vidimo pri UNICEF-u, da je notranja revizija zelo pomembna pri verifikaciji in pri tem, da dajemo zagotovila, da UNICEF resnično ustrezno upravlja sredstvi eh, Evropske unije. Vključeni smo v pripravo verifikacijskih misij, še bolj bomo vključeni v to v prihodnje, tako da bodo informacije na voljo za preverbo. Prav tako pa moj urad povečuje vključenost v verifikacijske misije. Naprimer, ko se zahtevajo določene informacije, in ko teh informacij ne moremo dati na voljo zaradi naših pravil glede zasebnosti, potem lahko notranji revizor si neodvisno ogleda te informacije in lahko da EU eh, dobro mero zanesljivosti. Pri poročanju pa tudi povečujemo naše dejavnosti, kajti resnično si želimo, videti, kako EU deluje in želimo vključiti večino njihovih praks tudi v sistem ZN. Potem je še ena pomembna funkcija, ko gre za upravljanje sredstev in programov v državah članicah strani UNICEF-a, želimo seveda spoboditi tudi sisteme v samih državah članicah, da nadzorujejo sredstva in izvajamo tudi torej sistem Evropske unije v ZN. To prenašamo na države, na ministerstva, s katerimi smo v stikih. Pokrivamo sredstva EU, pa tudi sredstva drugih institucij in organizacij. Kar se tiče izboljšave upravljanja sredstvi EU, pomeni izboljšanje uporabe sredstev tudi drugih organizacij, kajti vse skupaj je povezano, kot sem dejala. Imamo operativne sisteme včasih, pa specifično potem gledamo tudi sredstva Evropske unije. In seveda potem to, če zboljšamo upravljanje s temi sredstvi, pomeni to zboljšavo tudi pripravljeno drugih sredstev. Kar se tiče tega, kaj počnemo neposredno z verifikacijskimi misijami glede evropskih sredstev, je naš delovni načrt za revizijo, tako da se lahko osredotočimo na nekatere elemente, lahko se osredotočimo tudi na specifične postopke, naprimer plačilne liste. To si ogledamo in ko si jih ogledamo, se potem zavedamo tudi pomislekov glede tega, ki bi jih lahko Evropska unija imela. Potem imamo lahko tudi posebne naloge, naprimer gre za naprimer, to, da moramo z našimi dejanskimi stroški uravnati tudi proračun, ki ga imamo na voljo in dodati še dodatno izjavo o zanesljivosti. In končno, sodelovanje. Imamo zelo dobro sodelovanje z Olafom. celotni sistem ZN je sprejel enake smernice za preiskave kot OLAF in OLAF mislim, da je bil katalizator za to pobudo. Tako da smo sprejeli te smernice, pozitivno smo eh, jih ocenili in so ocenili tudi nas. Imamo zelo veliko neformalnih odnosov z OLAFom. Med svojim obiskom tukaj bom obiskala tudi OLAF in se bomo pogovarjali kar nekaj preiskavah, ki tečejo v UNICEF-u. Gre za zelo dobro izmenjavo informacij, vendar pa gremo še prek tega. Izmenjujemo tudi najboljše prakse na rednih letnih sestankih, ki jih imamo. Izmenjujemo si tudi strategije, kar se tiče omilitve tvegan pri goljufijah. In mislim, da lahko tudi zaključim. Hvala lepa za vašo pozornost. Damit sind wir, glaube ich, am Ende der. Tako, mislim, da smo končali s predstavitvami ZN. Hvala lepa za predstavitve in za vložen trud. Sedaj pa seveda se sprašujem, kaj naj storimo z vsemi temi podatki. Imamo dve posebni poročili računskega sodišča, ki ga žal tukaj ni, kar se tiče dostopa do dokumentov Združenih narodov. Kritizirali smo premalo preglednosti in to, da imamo premalo novic, kaj se dogaja z našimi sredstvi. Zato resnično cenimo to, da ste prišli k nam in nas obvestili o vsem. Veseli smo, da smo izboljšali razmere, sedaj pa bomo kar začeli, bomo začeli to preverjati, to, kar nas zanima, bi lahko bilo vprašanje gaze. Kar nekaj naložb smo izvali prek vas v gazi. Gaza je pomemben prejemnik in tudi palestinske oblasti so pomembni prejemniki, zato bi nas zanimalo, kaj je bilo investirano, kaj še stoji, kaj je bilo uničeno v gazi. Zato bi bilo za odbor torej, zanimivo, če bi lahko poročali tudi o tem. Morda ni potrebno, da je preobsežno, vendar pa ključne elemente bi naj osebovalo. Wollten, Če ne želite odgovoriti sedaj, potem dam besedo Svetovni banki. Ja. Prosim. Ne morem tako na hitro vsem odgovoriti, vendar bomo pa se vsakako se povrnili eh, in vam podali vse informacije, ki ste zahtevali. Torej, seveda. Dogovorili smo se, da smo prijatelji, zato torej pričakujemo tudi, da nam boste kaj pripravili. Ne vidim, da bi želel kdo spregovoriti v odboru, potem dobi beseda Svetovna banka. Derek Vom. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitve. Splošna pripomba. Verjetno to velja za vse kolege, ki so podali predstavitev predstavitev je bila na precej visoki ravni in veliko je bilo govora o postopkih. Nisem pa videl, kako se srca dejansko porabljajo. Zanimalo bi nas, kako se sredstva porabljajo, ali to dobijo tiste prave organizacije. Bil sem v delegacijah, ne bom govoril o državah, kjer bi sredstva najšla za poseben projekt na področju izobraževanja in zdravja. Potem pa nam je ministr za zdravje povedal, da so sredstva namenjena potem bila splošnemu proračunu in so bila tam porabljena. Torej potrebujemo zagotovila, da se sredstva porabljajo točno za tisto, za kar so namenjena, da dobijo sredstva prave organizacije, tiste ciljne organizacije. To so torej tiste stvari, ki jih morda ni bilo v tej predsedniki morda razumljivo, ker ste se s tem ukvarjali na visoki ravni, vendar pa na nižji ravni ti podatki na nižji ravni bi bili tudi dobri za nas in za odbor. Hvala lepa. In potem, kar se tiče vzajemnih skladov, skrbniških skladov, tudi tukaj imam vprašanje. Tudi tukaj bi želeli preglednico nekaj informacij. Želela bi si, če bi to tudi lahko pripeli v elektronsko sporočilo. Želite spregovoriti, prosim. Oui, je... Peut-être sur deux, deux, trois éléments, j'ai relevé. Euh, deux, trois éléments. Zlasti glede skrbniških skladov. Ko govorimo o sistemu ZN, mislim, da je prva stvar, ki jo morate vedeti, to, da imate zelo omejeno vlogo pri skrbniških skladih. Večina skladov, nimam sicer točnih številk, vendar tu govorimo o 80-90 odstotkov skladov, ki jih vnesete v sistem ZN, gredo preko programov in projektov, ki so zelo specifični, glede katerih se dogovorimo skupaj z vso komisijo, glede tega, kakšni bodo, od, kako se bo njih počlo in tako naprej. Torej, res eh, delamo tako rekoč v prisilnem jopiču, ko delamo. In ko delamo z sredstvi Evropske komisije, znotraj sistema ZN, je okvir zelo, zelo jasno določen. Tudi, ko gre za sistem nadzora, navezal bi se na vprašanje glede dostopa do dokumentov, kot sem dejal že prej. in tudi z računskim sodiščem se bom pogovoril glede tega. Eh, mislim, da obstajajo določena področja, omejena področja, kjer oba sistema ne sodelujete najbolje. Recimo, tu imamo v mislih dostop do dokumentov zaupne oziroma zasebne narave. recimo mi naročimo svetu nekega strokovnjaka in potem vi prosite, da bi imeli vse dokumente glede tega strokovnjaka. Vključno s tem, če je sodeloval pri javnih razpisih in tako naprej. No, v našem notranjem sistemu pa imamo odločne omejitve glede tega. Torej, imamo dva različna sistema upravljanja, ki morata sodelovati in včasih moramo takšne situacije potem obravnavati od primera do primera. Vendar tu gre za res zelo omejene primere, za zelo omejene vrste dokumentov. In letos bomo z računskim sodiščem skušali obravnavati ravno mm, težave glede teh, eh, te vrste dokumentov, vendar tu gre za zelo omejeno količino dokumentov. torej gotovo mm, bomo našli neko rešitev. Potem glede gaze, posedovali bomo, bomo informacije, to sem se zelo zabležil, kar ste dejali, mislim, da je zelo pomembno. In tu v Bruslju je veliko predstavnikov eh, agenciji OZN. Če imate konkretne informacije, je zelo pomembno, da se obrnete na nas in da lahko skupaj pogledamo, zakaj gre, ne glede na področje, ne glede na razlog za težave ali za zaskrbljenost, naj se gre za prepoznanost ali kar drugega. Mi smo tu zato, da nadziramo, da zadeve stvari potekajo prav in mi smo plačeni za to, da smo vam na voljo in da vam povemo, zakaj gre, če imate kakšne pomisleke sistem OZN je, je kolikor vem, takšen, da nimamo eh, stališča glede upravljanja s proračunskimi sredstvi EU. Mi pač z vami sodelujemo pri projektih in programih. Gracias, Madam Chair. Eh, Še bom odgovoriti na splošno na vprašanje gospoda Bogana. Če uh, uporabljamo projekte oziroma izvajamo projekte in programe na način, kot bi morali in ali zato uporabljamo primerne oziroma ustrezne agencije. Uh, In tu lahko se še enkrat navežem na to, kar je že pisalo na moji zadnji poslovnici. Moramo se osredotočiti na cilje in rezultate, ki jih pričakujemo iz vsakega projekta. Sodelujemo v partnerstvu, torej komisija in agencije OZN sodelujejo. Ugotovimo, uh, kakšne so potrebe pri vsakem projektu na, vsak, na ravni vsakega urada v državi. Ko o, analiziramo potrebe vsake države na različnih področjih, ocenimo možnosti, ki bi jih lahko uporabili na mesto teh projektov. Torej, ugotovimo, zakaj gre, kakšen je projekt. No, ko se obrnemo na komisijo, ker želimo oziroma ker potrebujemo financiranje. To pomeni, da smo že prej proučili, če obstaja druga možnost uh, učinkovitejšega financiranja teh projektov. In torej, ko analiziramo tak projekt, eh, potem ga predstavimo komisiji in potem ga komisija analizira in se odloči, ali bo podprla nek projekt. Torej, odgovor, pravilni in enostaven odgovor je da kanaliziramo sredstva na primerna mesta preko ustreznih agencij, zato da so vsi projekti, ki se financirajo, takšni, da res potrebujo ta sredstva. In več agencij, ki je na kraju samem, se koordinirajo med sabo in imamo tudi vedno uh, Eh, pristojne organe za koordinacijo, zato da so eh, projekti čim bolj homogeni. Tako da Evropska komisija daje na voljo sredstva za primerne projekte. Hvala. Hvala lepa, kolega Šoltes. Eh, hvala predsednica za besedo. Torej, zahvaljujem se predstavnikom eh, Združenih narodov za eh, to eh, poročilo. Bi pa izpostavil eno pomembno področje za naše sobivanje, se pravi EU parlamenta, Združenih narodov in pa seveda nadzornih inštitucij. Zdi se mi izjemno pomembno povedati, da tudi Združeni narodi upravljajo sredstvi, eh, ki se zbirajo za različne humanitarne namene in tudi EU, kot smo eh, se lahko pripričali, kar nekaj sredstev vloži v agencije in eh, delovanje Združenih narodov, seveda zato je potreben tudi ustrezen nadzor. Omenjeno je bila tako imenovana interna in pa eksterna revizija, ki sta Eh, obe izjemno pomembni tudi za zaupanje ljudi v to, da so sredstva porabljena učinkovito in pa seveda tudi eh, pravilno. Eh, zdi se mi pa posebej opozoriti potrebno na tu vlogo in neodvisnost teh nazornih inštitucij in kot ve se je tudi generalna skupščina pred leti sprejela resolucijo glede neodvisnosti nazornih inštitucij, se pravi vrhovnih revizijskih inštitucij, računskih sodišč ki seveda lahko svoje delo opravljajo samo, če so uh, neodvisni. Uh, isto velja seveda za tudi to, da se zagotovi čim višja stopnja neodvisnosti notranjih revizij. Se pa seveda tukaj postavlja eno ključno vprašanje, uh, tisto, kar je bilo pa prej uh, rahlo nakazano, to je pa uh, razumevanje uh, po eni strani pristopa in pa sploh vodenja računovodstva se pravi teh sredstev. Ker eh, tukaj včasih prihaja do eh, razlikovanj med tako imenovanim eh, crucial accounting sistemom in pa cash accounting sistemom. In za boljši nadzor seveda bi bilo dobro razmišljati o čim večji harmonizaciji tovrstnih računovodskih sistemov, predvsem zato, da bi potem tudi nadzori bi lahko bili bolj, bolj uh, uh, komparativni, se pravi tudi bolj primerljivi med sabo. Zdi se mi pa predvsem eh, še to eh, dodati, da eh, v odnosu te notranje in zunanje revizije je potrebno sve zagotoviti, da se te procesi in tako imenovani revizijski standardi čim bolj poenotijo in da se čim bolj uporabljajo na, kako se bolj se da na enotnih temeljih ker drugače dobimo, bom rekel, neprimerljive podatke tudi pri samem nadzoru. In to je, bom rekel, eno tako skromno priporočilo za naprej v tej obliki našega sodelovanja, po eni strani dogovor o načinu in vsebini samih reportov in poročanja, da lahko iz bom rekel, generalnega preidemo čim bolj na konkretne eh, podatke in drugi je ta poskus pristopa čim više stopnje harmonizacije kontrolnih mehanizmov ravno zato, da se tudi mednarodne inštitucije, ki se ukvarjajo z auditom oziroma nadzorom, lahko eh, čim bolj približajo tako imenovanim mednarodnim računovodskim standardom. Toliko hvala. Sama imam vprašanje. Skoraj da bi pozabila. 2009 smo bili z našim odborom pri Združenih narodih in Svetovni banki zaradi Kosova. Tam smo imeli primere goljufi. Gotovo ste bili obveščeni o tem, kajti o tem sem veliko govorila in v New Yorku smo potem videli kasneje tudi po veliko primerih in letih ko smo skušali doseči preiskavo, smo ugotovili, da so združeni narodi, ki so bili osumljeni goljofi, da združeni narodi niso kazensko preganjali teh ljudi. Je še vedno tako? Ste sedaj dovolili med tem, omogočili kazensko preganjanje teh oseb, ste jim odpravili imuniteto in če ne, me zanima, kako to sovpada z visokimi etičnimi standardi, o katerih ste govorili. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Ne vezala bi se na vprašanje o tem, ali se denar porablja prav. Naj predstavim nekaj mehanizmov, ki jih je sama komisija vzpostavila. In sicer ocena po stabrih. Na UNICEF-u smo imeli oceno po šestih stabrih. Torej, res se je vse obravnavalo od A do Z v našem sistemu. Inšpektori in tudi komisija uh, je predlagala več priporočil in sistem OZN bo z veseljem to uh, uporabil za to, da lahko torej pomaga pri uh, Eh, nadzoru tega, kar se dogaja pri javnih razpisih eh, in tako naprej. Torej, mi vsi upravljamo ta sistem ocene po stabrih pillar assessment. Poleg tega imamo še dodatne inšpekcije, revizije, ki jih izvajajo različne agencije v EU, pa tudi računsko sodišče. Torej, gre za to, da se preverja, kako dobro naš sistem upravlja sredstvi seveda obstajajo tudi študije o preostalih napakah in vse to bi moralo EU zagotoviti, da je UNICEF organizacija, ki si lahko zupa, ki dobro upravlja z evropskimi sredstvi. Poleg tega imamo še za vsako nuditev sredstev donatorsko poročilo, torej donatorju EU eh, poročamo o tem, kako smo uporabili ta sredstva. In včasih moramo tudi kakšne stvari prilagoditi, kajti tudi naš sistem ni idealen, seveda pa se želimo stalno izboljševati. Torej, veliko se posvečamo temu, da dokažemo, da se denar namenja za to, za kar je bil, porabi za to, kar je bil namenjen. Sama sem notranja devizorka pri UNICEF-u in lahko rečem, da. Uh, imamo velik sistem, ne pomeni, da je vedno vse odlično na ravni izvajanja, kajti osebje se spreminja, včasih imamo nove zaposlene in včasih eh, ne izvajo vsi vseh pravil, tako da seveda pri izvrševanju sistema vedno lahko pri odločenih pomankljivosti. In te pomakljivosti je treba odkriti pri uh, notranjih revizijah. In uh, vodstvo pri UNICEF, pa tudi pri OZN splošno, mislim, da lahko rečem, se zelo odziva na priporočila revizorjev. In revizori so neodvisni, mi poročamo uh, splošni skupščini ali izvršnem odboru. In mi delujemo neodvisno in skladno s poklicnimi standardi. In vsi ti standardi so takšni, kot jih, eh, verjamem, imate tudi v evropskih revizijskih službah, to so mednarodni standardi in mm, preverjamo jih vsakih pet let. Torej, pomembno razumeti, da če pride do neke težave eh, v neki unicef pisarni, to ne pomeni, da je sistem slab. Težave se pojavljajo in mi smo prvi, ki jih eh, identificiramo in ki jih skušamo odpraviti. Torej, toliko o neodvisnosti. Pomembno je tudi videti, da vse. Uh, organizacije za naj imajo telefonsko linijo in vsakdo, ki vidi kakšno nepravilnost in torej lahko tem poroča to, takšno telefonsko linijo ima UNICEF, OZN, skratka, uh, vedno se lahko poroča v goljufijah imamo tudi sistem eh, žvižgačev in ta sistem eh, zavaruje tiste, ki poročajo o nepravilnostih. In ta sistem eh, žvižgačev se je okrepil pri OZN zlasti zaradi primera, ki se je zgodil na Kosovu. To nam je res odprlo oči, kar se je zgodilo na Kosovu. In to je še ena odprt, odprta zadeva in torej um, sistem žvižgačev je nekaj novega pri OZN, vendar s tem želimo spodbuditi eh, varovanje pravic ljudi, ki poročajo o nepravilnostih. Torej, sama izkušnja s Kosovim je bila negativna, vendar uh, smo zaradi tega okrepili sistem žvižgačev in skušali pokazati, kako lahko na ta način izboljšamo upravljanje sredstvi. Torej, želim povedati, da, da OZN se zelo zaveda oziroma moram nehati. Hvala. Danke schön, bitte schön zu meiner Frage. Prosim, še na moje vprašanje. Chair, eh... Kratko. Notranji revizori se držijo istih revizorskih standardov, tudi zunani revizori se držijo računovodskih standardov, torej lahko ste pripričani, da vsak revizor uporablja iste standarde, ko izvaja svoje revizije. V času oziroma pri pridelavi eh, informacij nam je generalna eh, skupščina rekla, da gremo v smeri accrual accountinga. In leta 2014 je prvič tako, da imamo takšne računovodske izkaze. Torej, vsi, vse informacije bodo odslej povsem primerljive in potem še nekaj glede preiskav in glede imunitete in nekaznovanosti. Torej, bilo je, prišlo do primerov, v katerih so sodelovali eh, sodelavci OZN in oni so plačali ceno za to, torej sistem deluje, ni prišlo do, do, do tega, da bi bili eh, nekaznovani samo zaradi tega, ker so zaposleni pri OZN. Ja, potem še bolj konkretno, kolikokrat so odrekli imuniteto sodelavcem v zadnjih dveh letih. To, Na to informacijo vam bomo posredovali. Nimamo pravnika sabo. Eh, vendar si bomo eh, zabeležili to vprašanje in vam bomo na odgovorili. Hvala lepa. Pravila, ki jih ne uporabljamo, to imamo tudi mi, torej tukaj težav ni. Na vzven vedno govoriti lepo. In tukaj smo že kar prvaki, bi rekla. Mihajl Teurer, nadrevali bi Svetovno banko, razen če še kakšno vprašanje za ZN. Dobro, torej, Svetovna banka. En blad, Pavluči, Harper in Goldstein. Kdo želi besedo? Prosim. Uh, Lepa spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Hvala za to priložnost, da vam predstavim svoje delo v sodelovanju z Evropsko komisijo. To delo je zelo pomembno in ima več vedikov in se nam zdi strateško pomembno za to, da dosežemo svoje skupne cilje. Danes bom govoril predvsem o učinkovitosti, smotrnosti, upravljanju s tveganji in odgovornosti v okviru našega okvirnega sporazuma. Nekoliko odmeva v mikrofon, morda se moram malce oddaljiti od mikrofona. Oh, I'm sorry. Okay, it's just I have such an echo. I'm assuming everybody could could hear me. Apologies. Sam slišim od mene, mislim da ga svi slišijo. Dobro. Na kratko predstavil, kakšna je struktura in vizija, strategija skupine Slovenske banke in kakšne so naše vizije. To bom zelo na kratko predstavil torej, kako se je razvil, razvila skupina Svetovne banke v času? Sedaj bolje, me slišite? Tolmači tudi, dobro. Torej, kako, naše, kako se je razvijalo naše partnerstvo s komisijo. Nedavno smo podpisali okvirni sporazum in predstavimo tudi oceno po stebrih. Predstavimo različne elemente našega okvira zagotovil. Torej, vse to bi rad predstavil in se bom kar uh, lotil prve teme, skupina Svetovne banke. Uh, pravzaprav vključuje pet samostojnih institucij. Ne bom vseh podrobno predstavljal, naj le, le povem, da IBRD in IFC imate enak model financiranja. Tu uh, gre za to, da ti, ta dva dela lahko uh, si sposoja ta denar na trgu obveznic in potem tudi posojata ta denar. Ko gre za IFC, ta lahko posoja zasebnim podjetjem v državah v razvoju. Uh, e, IBRD je, oziroma IDA je organizacija, ki Eh, dela z najrevnejšimi državami na svetu. To so države, kjer je zelo majhen BDP, kjer eh, ne morejo pridobiti kreditov in tako naprej. Nim posojamo denar. In tu se mi financiramo tako, da pridobimo sredstva od donatorjev iz OECD DAC imamo 173 članov v organizaciji IDA, države članice EU uh, eh, daje okoli 60 odstotkov financiranja za uh, to institucijo. No, drugih dveh institucij ne bom sedaj posebej predstavljal, bom šel kar naprej. Naj nam nekaj povem o strategiji sveto, skupine Svetovne banke. Tudi imate predsednik eh, sprejel strategijo, ki je bila sprejeta eh, strani eh, nadzornega oziroma upravnega odbora in sicer to, da bi do 2030 odpravili skrajno revščino, da bi zmanjšali odstotek ljudi, ki živijo z manj kot 1,25 dolarja na dan in teh ne bi smelo biti več kot 3 odstotke na svetu. Poleg tega pa bi morali povečati uh, prihodke tistih, ki živijo z najmanjšimi prispevki mi želimo biti banka za rešitve, kjer zberemo tehnično znanje in globalne prakse, zato da lahko damo na volje znanje, financiranje in uh, delujoča partnerstva, zato da pomagamo državam, da odpravijo uh, največje razvojne težave, s katerimi se spopadajo. In v tem duhu sodelujemo tudi z Evropsko komisijo glede vseh teh eh, vidikov, torej znanja, financiranja in partnerstv, ko gre za inovacije in politiko. Kdo vodi Svetovno banko? Na levi strani vidite, da imamo upravni odbor, to je uh, trajni odbor, ki je nekoliko drugačen od, kot, kot je to od tega, kar imamo ponavadi v mednarodnih uh, organizacijah. Potem imamo odbor direktorjev, 25 jih je. Uh, potem vidite, kakšna je volilna moč in vidite, da države članice EU imajo 28,5 odstotka. Mislim, da ima 9 sedežev v uh, eh, odbor direktorjev. Ne voljo kot skupina, pogosto imajo, skupna, pa imajo podobna stališča pri uh, obravnavah tem. Tega ne bom sedaj podrobno predstavljal, kar vidite. Tu vidite največje države s srednjimi prihodki v tej skupini. Uh, imate recimo Romunijo, ki ima 1,374 eh, eh, milijonov dolarjev obveznosti in potem vidite, katere so države, ki, so, ki prijemajo največ sredstev iz IDE, vendar kot skupina mislim na te države, vsekakor največ v Afriki. In potem imamo tu sektorsko razdelitev ko gre za sektorje, največ sredstev dobivajo javne uprave in reforme javnih uprav. To je področje, kjer smo zbrali že veliko znanja, k temu se bomo še povrnil. Glede je, kako se je razvilo naše partnerstvo z EU, sedaj, ko delamo z nekaterimi novimi državami članicami. In sedaj še nekaj o partnerstvu. Evropska unija in Evropska komisija sta za nas ključna strateška partnerstva pri razvojnem sodelovanju, tako znotraj EU kot onkraj meja EU. Tu je res, tudi res za večdimenzijsko partnerstvo, imamo finančni vidik EU, države članice EU so, uh, naš, so naš največji donator. Evropska komisija je tretji največji vlagatelj uh, pri uh, skrbniških skladih v BG. Gre za znesek 3,2 milijarde uh, dolarjev v, ob, v zadnjih petih letih. No, pa ne gre za finančne vprašanje, tudi za politične in strukturne reforme. Imamo skupna stališča glede podnebja. In tu res eh, sodelujemo, zelo smo tudi recimo sodelovali pred podnebnim vrhom, pred dvema mesecema. Imamo tudi zelo podobna stališča glede ranljivosti, glede eh, razvoja zasebnega sektorja. Tako, ko gre za finančni vidik, kot tudi, predvsem, kot tudi, ko gre za eh, reforme sektorja zelo tesno sodelujemo tudi glede vprašanj energije, tako eh, znotraj eh, kot tudi zunaj EU. Kaj, kaj želimo doseči? Želimo sodelovati pri tem, da bi uh, uh, imeli vodilno logo pri oblikovanju uh, svetovnih stališč, recimo zlasti v izobraževanju podnebja. In torej, pogosto smo zelo usklajeni z delom Evropske komisije, ko je za področje razvojnih strategij. V zadnjih 4-5 letih smo imeli eh, res poglobljeno sodelovanje z Evropsko komisijo. Tradicionalno smo vedno zelo dobro sodelovali z GD za razvoj in sodelovali. Sedaj pa zelo tesno sodelujemo tudi z GD regijo, obravnavamo tudi vprašanje znotraj Evropske unije, zlasti sedaj, ko ima EU eh, nove članice. Poleg tega pa sodelujemo tudi recimo v državah, ki jih je prizadela kriza evroobmočja, eh, Grčija, Italija, Cipr nove države članice, eh, recimo srkajo veliko strukturnih skladov, potem zelo dobro sodelujemo tudi z Evropskim računskim sodiščem in nedavno smo podpisali dogovor glede določenih stvari, ki, o katerih smo se bojali tudi že v prejšnjih uh, eh, uh, eh, spravah o dostopu do informacij, morda ne bomo mogli vedno uh, posedovati in dokumentov, vendar bomo skušali zagotoviti to, da računsko sodišče lahko vedno dobi informacije, ki jih zahteva. Z Olafom smo pred mesecem dni podpisali nov uh, MOU, torej Memorandum of Understanding, in sicer sodelovali bomo na številnih področjih, tudi glede dostopa do informacij, tudi glede usposabljanja in tako naprej. In imamo veliko stikov eh, z vašim odborom, pa tudi z drugimi deli Evropskega parlamenta. Eh, zato se moram zahvaliti kolegu Maksimiljanu Poluči, veliko se tudi z Evropskim svetom. Recimo, prosili so nas da kot neutralni organ proučimo carinsko unijo EU-Turčija in da predstavimo priporočila glede, kako v prihodnosti izboljšati to sodelovanje. Mislim, da je to nekaj, kar je uh, povečalo uh, zanesljivost na obeh stranih. Uh, uh Ne bom sedaj pisal vseh teh projektov, vendar naj povem, da imamo številne vodilne projekte. Omenjal sem že določanje cen oglika. Skušamo uh, vzpostaviti tržni sistem ogličnega trgovanja in sicer na osnovi oziroma po zgledu evropskega sistema ETS. In potem sodelujemo na področju energije, recimo, ko gre za uh, vprašanje ranljivosti. Evropska komisija je glavni uh, donator v, sklad, v skrbniški sklad Afganistan-Pakistan. In uh, pred nami so številni izzivi, vprašanje migracijskih tokov. To je tema, ki je, Evropi, ki je zelo, zelo pomembna. Potem znotraj EU bi rad izpostavil vprašanje absorpcije EU sredstev. Tu je pomembno sodelovanje z državami članicami, da zato, da izpolnijo ex ante pogoje za to, da lahko eh, pridobijo sredstva EU za inovacije na ziskave, Poleg tega smo se ukvarjali s tako imenim um, mapiranjem revščine, obravnavali smo različne so, z, programe socialne zaščite, sedaj v času krize, pa tudi zato, da bi zboljšali konkurenčnost v teh državah. Potem naši odnosi. razrez eh, financiranja prispevkov Evropske komisije okoli 92 odstotkov vseh sredstev so tisto, če pravimo recipient executed trust funds, torej to so sredstva, ki jih ne izvaja Svetovna banka, temveč tu sodelujemo s tretjo stranjo, to je običajno vlada neke države, ki izvaja te dejavnosti. Tu gre za vsoto 1,66 milijard evrov v zadnjem petletnem obdobju kaj pa pri ostalih 8 odstotkov? Finančna unija je dosicer malo, vendar gre, tu, tu gre za denar, ki se porabi za analitično delo, za izgradnjo zmogljivosti in tu imamo res eh, večkratni učinek. Recimo, takšen projekt je bil naprimer mapiranje revščine. E, eh, ta, s tem smo skušali omogočiti boljšo porabo teh sredstev potem zgodovina našega okvirnega sporazuma. Ehm, torej, to se je začelo leta 2001. Takrat se je začelo povečevati financiranje uh, strani EU. Leta 2009 smo imeli precej zahtevne razprave in takrat smo podpisali nov okvirni sporazum in smo ga uporabljali v zadnjih petih letih. In e, torej skupaj z novimi evropskimi finančnimi uredbami smo, e, oziroma upoštevajoč vse nove fin, finančne uredbe, smo lahko se dogovorili glede tega, kakšne bodo definicije, kako bomo poročali in tako naprej. In takrat smo potem sprejeli nov. E, okvirni sporazum, ki se upravlja za vse nove prispevke. In potem imamo še dva načina financiranja, ki jih uporabljamo za uh, financiranje EU. Imamo torej neposredno upravljanje. Tu gre za dejavnosti, ki jih mi neposredno izvajamo, torej osebje banke tu gre za študije, eh, tehnično pomoč in podporo. Eh, večina sredstev pa se porabi preko posrednega upravljanja, torej države prejemnice uporabljajo ta sredstva in zato uporabljamo oceno prek stebrov. In naš način dela je tu seveda zelo pomemben. Nima več skupnega upravljanja, to je obstajalo v prejšnji finančni uredbi. to bo sveda izziv in sodelovali bomo s komisijo eh, za to, da bomo našli mm, način, da bomo delovali na ta dva načina, ki nam ostajata še na voljo. Potem nekaj eh, novosti v novem okvirnem sporazumu in ki se nam zelo všeč. Sedaj mm, delujemo v duhu tega, kar je dejal gospod Von moramo zagotoviti tisti rezultat, ki si ga želimo. Za vsak upravni sporazum, za vsak prispevek komisije bomo imeli indikatorje indikativnih rezultatov in o tem bomo tudi poročali. Sedaj imamo veliko več jasnosti in strožja pravila glede vsebine in glede rokov torej jasno je, kaj mora pisati in kdaj mora biti pripravljena poročila. Potem imamo več jasno glede, kako reševati določene težave. Gre za nekaj, kar ni zgolj vprašanje birokracije, temveč bo to tudi pospešilo izvrševanje projektov. s tem v zvezi je bilo nekoliko nelagodja v eh, preteklosti. Potem imamo več jasnosti glede hrambe dokumentov. Tu v prejšnjem sporazumu je bilo s tem v zvezi nekaj težav. In sicer bilo je zapisano, da bo Svetovna banka delala glede svo, svojimi pravili, hkrati pa je pisalo, da bomo upoštevali tudi smernice Evropske komisije in prišlo je do odločenih eh, navskrižij pri teh pravilih in zadeve so zdaj veliko jasnejše. In sedaj imamo tudi veliko, enake časovnice v mislih. In potem glede prepoznavnosti, glede prispevkov Evropske skupnosti imamo zelo drobne določbe, zato da se zagotovi uh, preglednost uh, Eh, porabe teh sredstev in tudi eh, zagotovili bomo, da se to standardizirano upravlja pri vseh prispevkih. Kot sem že dejal prej, imamo ceno po stebrih in to je ključnega pomena pri posrednem upravljanju sredstvi. To je nekaj, kar izvajamo od leta 2008 naprej in to uspešno in verjamemo, da bo še naprej tako. Glede na nov okvirni sporazum bomo imeli sistem notranjih kontrol, nadzorov, imeli bomo tudi zunanje revizije, imamo pravila eh, za upravljanje sredstv, sredstvi in imamo pravila, ki eh, so torej spremljiva, ko gre za financiranje strani EU. Poleg tega, vsa sredstva, ki jih dodeli komisija v skrbniške sklade in v projekte in programe, so predmet. Ali lahko prosim zaključite? Mm, potem bom na hitro povedal tole. Mi sodelujemo pri projektih v različnih fazah. Gremo kar naprej. Imamo nove sisteme poročil, poročamo o tem, kako smotrno so se porabile sredstva in torej preverjamo, ali, denar, ali se denar posred porabi tako, kot bi se moral. In imamo več načinov, kako preverjati porabo denarja. Veliko uh, zaposlenih v banki poroča vodstvu glede porabe denarja, sodeluje pri projektih v celotnem življenjskem uh, ciklu projekta. Imamo tri oddelke, oddelek za notranjo revizijo, eh, skupino za neposredno ceno in skupino VPU in ti oddelki eh, zaposlujejo 450 ljudi, ki se ukvarjajo torej le z morebitnimi zlorabami sredstev in ocenjujejo učinkovitost eh, porabe denarja našega dela. Potem izidi nadzora na pobudo EU. Uh, kot rečeno, sodelujemo z Evropskim računskim sodiščem in razrešili smo težavo glede neposrednih stroškov, ravno zaradi eh, te definicije je, ravno zaradi tega je prišlo do tega, da smo morali vrniti uh, sicer zelo majhen znesek Evropske komisiji, vendar tu ni šlo uh, za goljofijo ali nepremičnosti, temveč za nepopolno dokumentacijo. To pa ravno zato, ker smo imeli različne roke glede hrambe dokumentov. No, če naj zaključim. Skupina Svetovne banke deli ključna načela vašega odbora, pa tudi Evropske komisije glede smotrnosti, učinkovitosti in ničelne tolerance za korupcijo in goljofije. Nov okvirni sporazum bistveno izboljšuje osnovo za naše partnerstvo, tako ko gre za učinkovitost kot tudi za jamstva. Uporabljamo oceno eh, po stebrih in smo s tem zelo zadovoljni in mislim, da imamo zelo robusten okvir za upravljanje in nadzor in delamo tako na eh, strani preprečevanja, kot tudi za zaznavanje nepravilnosti. V zadnjih letih smo dve osebi odpustili Svetovne banke, torej pravila, ki jih imamo, tudi izvajamo v praksi. Partnerstvo se razvija in zelo nas veseli, da lahko sodelujemo z Evropsko komisijo tako na področju eh, razvoja, kot tudi na področju sodelovanja znotraj EU. Hvala lepa. Sveda želim zastaviti še nekaj vprašanj, kajti govorili ste precej dlje, kot imamo časa za vprašanja in odgovore. Tudi sama sem na seznamu Imamo tudi vprašanje, kar se tiče boja proti korupciji in nične tolerance, kar se tiče tega. Imamo primer v Gani. EU je vključen, Velika Britanija in Svetovna banka. Velika Britanija in Svetovna banka sta vedeli, da gre za primer prevare, mi pa ne. Mi smo to naključno izvedeli. Zakaj EU ni bila obveščena? Zakaj očitno ni sodelovanja med donatorji? Prav v tem primeru je to zelo obžalovanja vredna zgodba. In pri meni je to pustilo zelo slab vtis, moram reči, iskreno. Potem ste me presenetili, kajti videla sem, da počnete kar nekaj stvari znotraj Evropske unije. Na deseti strani bi bilo možno, če bi dobili pregled, o katerih državah članicah ste zastopani s kakšnimi vsotami, zneski. In če bi potem omenili tudi zneske izven Evropske unije za leto 2013. Pri tem smo in ker smo radi konkretni integracije Romov, kaj počnete na tem področju? Mihaj Tojrer je že prej želel spregovoriti. Prosim. Hvala lepa, predsednica. Um, Hvala lepa, gospod Emblad. Torej, najprej naj povem, da je eh, odlično to, da imamo sedaj eh, okvirni sporazum med Svetovno eh, banko in Evropsko unijo. Mi smo tretji največji donator. Uh, in eh, sledil sem eh, torej razpravam v Washingtonu in tudi v tem odboru smo v zadnjem času razpravljali o tem, ali bi bilo mogoče, da bi Evropska unija prejela informacije, ki jih eh, države članice, torej članice Svetovne banke, tudi dobijo kajti čeprav razumem, mi nimamo nobenega dostopa do dokumentov, ki so predstavljeni torej revizijskemu odboru um, izvršnih direktorjev. Mene zanima, ali je sedaj to znotraj novega okvirnega sporazuma možno ali ne oziroma ali bi morala Evropska unija pristopiti k Svetovni banki kot polnopravna članica za to, da bi imela dostop do teh dokumentov. Gospod Perecki. Hvala lepa. Omenili ste dejavnost eh, Svetovne banke ki je povezana z strukturnimi in kohezijskimi eh, skladi in z upravljanjem dejavnosti v državah članicah in eh, tudi o tem, da moramo zagotoviti, da bodo končni rezultati resnično tisti, ki so bili predvideni. Ali nam lahko podate oceno o vaših eh, splošnih zaključkih glede potrebnih dejavnosti, ki bi zagotovile učinkovitost eh, teh eh, končnih rezultatov pri uporabi sredstev. Kar vas želim vprašati je v resnici naslednje. Ali se vam zdi, da gre tu za pomankanje učinkovitosti pri upravljanju ali gre bolj za goljufije, ki predstavljajo uh, ključne uh, težave. Torej, kaj ima večjo težo? Hvala lepa. Moral bom narediti to, kar so naredili kolegi iz OZN v zvezi z primerom iz Gane. Uh, kajti nisem eh, seznanjen s tem primerom in želel bi zagotoviti, da bo informacija, ki jo bomo posredovali odboru, izčrpna in eh, pravilna. Kar se tiče dejavnosti zunaj in znotraj Evropske unije, vam lahko prav gotovo eh, podamo vse informacije. Mislim, da se to navezuje tudi z vprašanjem gospoda kar delamo tu, se veliko bolj navezuje na tehnično pomoč eh, na osnovi nekih eh, storitev, eh, svetovanja in ne za neposredno upravljanje. Torej, mi svetujemo, kako naj se denar uporablja. Naprimer, romunski vladi smo ponudili pomoč Eh, na svete v zvezi z prestrukturiranjem vlade, v zvezi z izpolnovanjem pogojev za dostop do strukturnih skladov in tako dalje. Naj si pogledam na hitro svoje zabeležke. Torej, eh, delamo tudi z državami, ki si neposredno eh, izposojo denar od nas in to so Romunija, Bolgarija, Cipr in v tem primeru gre torej za plačljive storitve um, teh, uh, tega svetovanja in uh, delujemo tudi z drugimi državami, tudi z Italijo, Ciprom, Mačarsko, uh, tudi švedsko vlado sodelujemo naprimer pri follow-upu pri določenih transakcijah, ampak vam bom posredoval tudi bolj natančne informacije, kajti ker sam osebno ne delam na teh vprašanjih, vam težko povem, torej kakšno je ravnotežje med eh, finančnim upravljanjem in pa goljufijami, torej to bom moral uh, posredovati strokovnjakom. Torej, sedaj se moram izraziti kot. Uh, občudovanka Svetovne banke, kajti mislim, da je to izjemno pomemben vir podatkov za nas. In eh, to lahko tudi primerjamo z podatke, ki jih imajo države članice. Vprašanje glede integracije Romov. Veliko ljudi si je prizadevalo pri um, pridobivanju teh informacij. Mene zanima, kakšne uh, pobude so bile sprejete uh, Na kakšen način ste se prizadevali za integracijo Romov? To bi bilo za nas pomembno. Ali drži, da komisija lahko eh, deluje v imenu držav članic oziroma za države članic? With... Ja, torej delamo z državami članicami in sicer v smislu, kako države članice uporabljajo strukturne sklade Evropske unije in ponujamo jim eh, svetovanje, torej pri, nasplošno pri integraciji Romov, pa tudi eh, pri drugih vprašanjih. Pogosto si države že itak eh, prizadevajo za doseganje tega cilja. Vem, da ima komisija tudi določena sredstva za uh, analizo teh vprašanj, ampak mislim, da se to resnično bolj osredotoča na samo analizo podatkov znotraj generalnega direktorata regijo. Izkoristila bom priložnost za dodatno vprašanje. Veliko krat ste spregovorili o novi uredbi proračunski in tukaj gre tudi za uporabo finančnih instrumentov. Ste vključeni v to in če da, kako? Financially... Torej, glede finančnih instrumentov to ni nekaj, o čemer smo že razmišljali, to sporazum pokriva, ampak to ni nekaj, kar eh, si banka sedaj, eh, za kar si banka sedaj posebej prizadeva oziroma proučuje. Če bomo šli v tej smeri, potem se bomo tudi tu podvrgli tako imenovanemu pillar assessmentu na tem področju. Ampak zaenkrat še tega ne počnemo. Ja Tudi naše življenje je konkretno. Kaj boste povedali državam članicam, kar se tiče absorpcije sredstev? Kakšen nasvet bi jim lahko dali, ki bi ga lahko morda prevzeli? Again, I, Zopet eh, sam nisem oseba, ki te nasvete ponuja. To so naši operativni kolegi iz uh, eh, ekoregij mislim, da eh, je to zelo specifično prilagojeno posameznim državam. Eh, tu imamo zelo veliko mm, nasvetov, ki se navezujejo na osnovno eh, finančno upravljanje. Gre, se, gre za uporabo sredstev, za sledenje sredstev in na to tudi za pregled porabe teh sredstev. Dan, kolega Šoltes. Eh, eh, eh, glede na slišano tako s strani združenih narodov kot svetovne banke se mi poraja misel da bi morda za prihodnja leta našega mandata naredili korak naprej in pravzaprav se priporočil da nas s temi informacijami se pravi čim bolj konkretnimi Eh, obveščate tudi vnaprej in mogoče bi bilo dobro, da se dogovorimo o tudi načinu in obliki eh, poročanja, eh, ravno zato, da ne bi mogoče preveč posegli v določene stvari, katerih so, v katerih so različni pristopi glede dostopnosti. Mislim pa, da saj za začetek bi neke tiste generalne konkretne stvari pa lahko dogovorili, tako da tukaj, če smem, gospod predsednica, bi šel moj predlog v to smer in to velja tako za Združene narode kot za Svetovno banko, ker gre za kar pomembnega partnerja tudi eh, Evropske unije. Hvala. Ja. Vielen Dank. Hvala lepa. Kako bomo nadaljevali? Mislim, da bomo tudi komisijo poprašali, kar se tiče izvajanja sporozumov. Potem pa bi bilo dobro, če bi tudi strani komisije dobili konkretne informacije, kajti veliko informacij je na voljo, vprašanje pa je, ali nas dosežejo. To je najpomembnejše vprašanje. Je kdo tukaj z komisije? Gospa Luke? Uh, mean, se pravi, kako bomo uresničevali uh, okvirni sporazum. Vsi partnerji imamo zelo visok interes, da to resničimo, kar se da dobro. Mislim, da bomo do konca leta eh, lahko tudi eh, imeli torej, dokončno obliko tega eh, okvirnega sporazuma, kajti kar nekaj časa je trajalo, da smo se sporazumeli glede terminologije, glede tega, kaj si predstavljamo pod posameznimi pojmi in tako dalje. In sedaj smo s tem končnim rezultatom zadovoljni. To nam bo eh, omogočilo tudi uresničevanje tega strateškega partnerstva, ki je za obe strani zelo pomembno. Ne vem, kaj je bilo drugo vprašanje, ki ste ga imeli. Kaj ste želeli vprašati? Ja, vprašanje je kako bo parlament potem obveščan strani komisije o teh postopkih. Torej, informacije, ki so na voljo komisiji, morajo vsaj v bistvenih točkah doseči tudi parlament. We, uh... Mislim, da v vsakem primeru uh, pripravljamo notranja poročila o tem, kaj delamo znotraj teh partnerstv z obema organizacijama. Imamo na voljo uh, torej odstotke, številke, področja sodelovanja in eh, na zahtevo vam lahko to posredujemo. To je za nas zelo preprosto. Lahko vam eh, podamo več eh, podatkov, ko boste to želeli. Torej, prvi podrobnost, prvo podrobno vprašanje bi že bila Gana. To bomo spremljali. Hvala lepa. Ne vidim nikogar več. Prosim. Se upravičujem, gospa predsedojoča, ampak eh, spomnil sem se, da sem pozabil odgovoriti na eh, vprašanje gospoda Tarjusa. Žal ne morem podati šrpnega odgovora, ampak. Eh, sedaj eh, berem iz 17. Eh, člena, se pravi eh, na zahtevo bomo dali dostop komisiji do vseh dokumentov, ki se nanašajo na finančno upravljanje vseh pod relevantnih področji za EU. Se pravi, ne gre za dostop do vseh dokumentov, ki so predmet revizije, temveč za tiste, ki so relevantni za EU. Je pa to tudi predmet odločitve eh, izvršnega odbora, torej kako želijo te informacije deliti. Ampak zaenkrat je naše stališče takšno, kot sem ga predstavil. Naj pa povem še to, da. Evropska komisija je tretji največji donator skrbniških skladov. Eh, to še ne pomeni, da je Evropska unija ena izmed najpomembnejših eh, donatorjev, ampak to s tem ni povezano. Ja, herzli, dank für... Hvala lepa tudi Združenim narodom in sodelavcem Svetovne banke za to izmenjavo. V podobni obliki bomo to gotovo nadaljevali. Hvala lepa torej še enkrat, da ste prišli zelo koristno in pomembno je, da se pogovarjamo, kajti vedno smo mi tisti, ki moramo nekoliko bolj podrobno gledati na vse skupaj kot drugi. To bomo poskušali storiti. Hvala lepa, sestanek je končan. Naslednji sestanek bo v četrtek ob devetih. Hvala lepa in nasvidenje.